Good morning, everyone. I invite you to start the working. Dobro jutro. Preden začnemo, naj vam podam lepe pozdrave. Upam, da ste vsi dobre volje. Če nihče ne nasprotuje dnevnem redu, bomo nadaljevali kot predvideno po dnevnem redu. Tolmačenje imamo v 21 jezikih. In Досье je na voljo v elektronski obliki, vse pa se predvaja preko spleta. Priporočila koordinatorjev prav tako imate, če nihče ne ogovarja temu, bodo priporočila potrjena. In potem, še enkrat, zapisnik naše seje. 20. in 21. marca je na voljo. In če nihče temu ne nasprotuje, bo tudi zapisnik sprejet. To je pa prva točka na dnevnem redu. Najprej poročilo o takočih medinstitucionalnih pogajanjih. have a problem with translation? Problemi s tolmačenjem? Ni problema s tolmačenjem. Ne deluje. Kateri jezik? Francoščina. We will try to fix that. Bomo poskusili popraviti. Zdaj naj bi to delovalo. Dobro, trialog o svežnju okrožnem gospodarstvu. Prvi neformalni trialog smo imeli in skupaj z svetom in komisijo smo si izmenjali mnenja o odpadkih, govorili pa smo o najbolj pomembnih političnih vprašanjih. Razprave so temeljile na stališču Evropskega parlamenta z dne 17. marca in mandatu Koreperja z dne 18. maja. Tam so odgovorili in se odzvali na predloge sprememb parlamenta. Obstajajo razlike med eh, kritičnimi vidiki v zvezi z dosjejem, med svetom in parlamentom. To zadeva cilje, kar zadeva recikliranje in odlaganje odpadkov, prav tako pa tudi drugacije pri doseganju teh ciljev. Razlike so tudi pri pristopu o metodi izračuna, pa tudi kar zadeva odpadke hrane. Ne glede na to smo razpravo imeli zelo konstruktivno, dogovorili pa smo se, da bomo izuzetja izuzeli iz področja uporabe direktive, hierarhija odpadkov, odpadki hrane, stranski proizvodi, in tako naprej. To so vprašanja, ki jih bomo obravnavali na tehnični ravni 26. junija. Želi kdo podati komentar v zvezi s tem? Ne, hvala. Potem pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Guteland in sicer energetska učinkovitost. Zdaj pa kar takoj dajem besedo poročevalki. Gospa Guteland, izvolite hvala predsednica, hvala kolegice in kolegi. Hvala vsem, ki ste prisotni. Z veseljem vam bom podala svoje mnenje o energetski učinkovitosti. Mislim, da je to prava pot v prihodnost. Bolj moramo izkoristiti vire, ki jih imamo na voljo, iskati moramo tudi pametne rešitve. In Mislim, da moramo biti bolj energetsko učinkoviti in narediti več za trajnostno družbo. Ta direktiva velja že od leta 2012, ampak zaradi tržnih in regulativnih neuspehov nismo dosegli veliko uspeha na tem področju. Zdaj je naša priložnost, da to močno izboljšamo in Evropa mora to priložnost izkoristiti za to, da bo direktiva o energetski učinkovitosti ustrezala namenu. Izboljšanje energetske učinkovitosti bo ukrepilo Evropo in poskrbelo, da bomo ohranili vodilno vlogo pri prehodu na energetsko učinkovito družbo. Povečanje energetske učinkovitosti pomeni, da bomo ustvarili stotine, tisoče in morda celo milijone novih delovnih mest. Zato, ker bomo povečali gotovost za podjetja, zato, da bodo lahko vlagala v nove inovacije in tehnologije. In energetska poraba pada od leta 2010, BDP v Evropi pa rašče, raste. Vidi se torej, da se je ta ločitev že zgodila. Energetska očinkovitost in ukrepe na tem področju prispevajo k gospodarski rasti. Ukrepe v tem poročilu so namenjeni tudi temu, da bi spodbudili za poslovanje, z ustreznim financiranjem in z ustreznimi naložbami. Modeli kažejo, da bi lahko dosegli zelo veliko novih delovnih mest. Vse je odvisno od tega, kako ambiciozni bomo s svojim ciljem. Ustvarimo lahko med 400 tisoč pa vse do skoraj 5 milijonov novih delovnih mest cili glede energetske učinkovitosti bodo pomagali tudi pri zdravju v evropskih mestih, kajti na tisoče življenj lahko rešimo vsako leto, če zmanjšamo onesnaženost zraka. Naša odgovornost je, da izboljšamo življenje ljudi, zlasti tistih milijonov, ki trpijo zaradi energetske revščine. In mislim, da moramo pre prednost dati boju proti revščini neočinkovita poraba energije preprečuje nižanje stroškov energije za gospodinstva. Dvig ciljev tudi pomeni, da se bomo izogibali onesnaževanju in neočinkovitim praksam, prav tako pa moramo povečati neodvisnost in varnost na področju energije v Evropi. Zmanjšati moramo uvoz energije v Evropo v obdobju 2021 in 2030. Bi z zmanjšanjem uvoza fosilnih goriv privrčevali 288 milijard evrov. Zato poročilo iz odbora Envi predlaga obvezujoč cilj 40 odstotkov za 2030. S tem polagamo temelje za prihodnost. Presoja učinka komisije kaže, da je 40 odstotkov najbolj stroškovno učinkovit cilj na dolgi rok več lahko storimo seveda tudi na nacionalni ravni. Zato poročilo uvaja obvezujoče nacionalne cilje in si prizadeva odpraviti vrzeli v sedmem členu. S tem bomo izboljšali potencial za izboljšave na nacionalni ravni, povečali pa bomo tudi predvidljivost in gotovost za naložbe, tega danes ni. In še več. Renovacije javnih zgradb. To je v petem členu. To smo zdaj razširili, zato da bi pokrili vse javne zgradbe. Zgradbe so še vedno zelo dobro področje za izboljšave in mislim, da bi morali to poskusiti čim bolj izkoristiti. Vsa ta stališča so že bila potrjena v Evropskem parlamentu in to večkrat, na zadnje pred letom dni. Od takrat smo dobili tudi pariški sporozum in s tem so se zahteve na Evropsko unijo ali od Evropske unije samo povečale. Kot Evropski parlament ne moremo sprejemati stališč in stališč potem opustiti, ko govorimo o zakonodaji. Mislim, da moramo misliti tudi na svoj ugled. Še nekaj besed o pametnih števcih komisija je to vključila v svoj predlog. Pametni števci imajo dober potencial, ampak štetje se bo izvajalo takrat, ko je to sorazmerno in stroškovno učinkovito, zato da ne bi izpodrinili drugih rešitev. In pri zgradbah z več stanovanji je to še posebej pomembno, če gre za Sistem ogrevanja, ki je skupen vsem stanovanj in kjer se stroški plačujejo v obliku pašalnega zneska. S tem bi lahko pripeljali do novih energetskih oblik revščine, zato da naprimer najemniki ne bi se grevali stanovanj, zato da bi plačali manj. Ljudje ne bi smeli izmrzovati, zato ker pravila niso dovolj prožna. Števci so, možnost, ampak v teh primerjih je bolje, da se prednost daje drugim oblikam izboljšav na zgradbah, zato da je najboljša rešitev na koncu tudi sprejeta, zato da se poveča energetska učinkovitost. ITRE je pristojni odbor, ENVI daje svoje mnenje. Mislim, da bo parlament dobil veliko z močnim stališčem odbora Envi. Veselim se že sodelovanja s kolegicami in kolegi. 14. juli oziroma juni je rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala, gospa Guteland, veliko dobrih novic in mislim, da bi bilo dobro, če bi to sprejeli čim prej. Gospod Belet, hvala. Hvala poročevalki. Ne bom omenil Trumpa. Trump je odstopil od Pariza, to je obžalovanje vredno, žalostno, neumno in tako naprej. Je kar kor je, vendar mi moramo nadaljevati po tej poti, vlagati moramo v energetsko učinkovitost. Mislim, da se vsi strinjamo v zvezi s tem. Posvetiti se moramo tistim sektorjem, ki imajo največji potencial. To so predvsem zgradbe sem poročevalec v senci, tudi v zvezi z ETS in nekaj želim predlagati v zvezi s tem. Mislim, da moramo ciljati tudi na sektore, ki so zuna ETS, pogajanja o ETS teče, ukrepimo ETS, še posebej kar zadeva MSR. Mislim, da mora biti naš namen, da države članice spodbudimo, da razmislijo tudi o potencijalu drugih sektorjev, naprimer zgradbe. Obvezujoči cilji. Omenili ste že ITRE, JUTE. Gospod Girek je iz vaše skupine in on predlaga cilj med 30 in 40 odstotki, obvezujoč cilj na evropski ravni. Mi predlagamo, da bi o tem razmislili. Morda bo tak cilj lažje dobil večino na plenarnem zasedanju, ampak razmisliti moramo o kompromisnem predlogu. Vemo, da obstaja veliko pomislekov v zvezi s tem. Torej, če cilji ne bi bili obvezujoči na nacionalni ravni, to bi se lahko zgodilo, to bi lahko bil rezultat tega procesa. Veliko je pomislekov v zvezi s tem, kako bi dosegli splošni cilj EU. Pripričani smo, da mora biti mogoče doseči ta cilj, ampak pogoj je seveda, da komisija še naprej poskuša razviti mehanizme in instrumente za to, da bi ta cilj lahko tudi dosegli. Govorim o ukrepih ekološke zasnove in o ukrepih na področju prometa. Zato smo prepričani, da je ta obvezujoči cilj mogoče doseči na ravni EU. MSP, poročevalka je omenila pomen energetskih revizij za MSP, -je. to bi morali spodbujati, to je zelo dobra zamisel za to, da bi uvedli izboljšave, MSP imajo veliko potencijala in prepričani smo, da morajo države članice uvesti prave spodbude in mehanizme. Ali naj bi to bilo obvezujoče, nismo prepričani, ali bi morali to spodbujati, da prav gotovo. Instrument podpiramo, ampak nismo prepričani, ali bi to moralo biti obvezujoče. In še ena zadnjih stvari poročevalka ima predlog v zvezi z petim členom, torej da se s tem ne bi ukvarjali, to ni v obsegu predloga komisije, ampak mi smo vseeno pripravljeni sprejeti stališče poročevalke, da bi se morali s tem ukvarjati in da bi morali peti člen razširiti na vse zgradbe, ne samo na javne zgradbe, ne pa da ga omejujemo. Mislim, da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 kakor se pogosto zgodi, ne morem vsega podpreti. 9a, to podpiramo, kar zadeva obvezo za sodobne števce v uh, zgradbah za, za več stanovanj. Samo trenutek. Aha, zdaj imamo tolmačenje. Izvolite.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 to situacijo. Razmisliti moramo o tehničnih in gospodarskih možnostih, pa tako pa bi to moralo biti sorazmerno z doseženimi privrčevanji. Tehnični vidiki energetske porabe so zelo raznovrstni, to je odvisno od starosti zgradbe in od drugih dejavnikov. To je odvisno tudi od tega, kje so zgradbe z vidika geografije, Ocena komisije je nekoliko optimistična, zato moramo biti bolj realistični v zvezi s tem. Vse skupaj moramo umestiti v kontekst. Zato z velikim zanimanjem čakam na odziv komisije na predloge sprememb v zvezi z petim členom. In zdaj prehajamo na področja, kjer se ne strinjam s poročevalko. Eden, eno od teh področji je cilj 40 odstotkov imeli naj bi obvezujoči cilj po vsej Evropski uniji. To je seveda v skladu z prejšnjimi stališči Evropskega parlamenta, to ne bo presenetljivo, ampak za me je to vseeno problem. Strinjam se, da je energetska učinkovitost izjemen način za zmanjšanje izpustov CO2 in tudi za doseganje učinkovite rabe virov ampak mislim, da bi morali imeti na voljo različne rešitve, politične pristope in tehnološke rešitve. Politično govorimo o stališčih držav članic in na ravni sveta so sprejeli stališče, ki je v skladu z pogodbami. Vendar predlog komisije že presega mandat sveta, zato je to predmet živahne razprave v svetu takšnimi predlogi se res spuščamo v boj z državami članicami. Mislim, da to ni boj, ki bi ga lahko dobili. Stališča držav članic so utemeljena zato, ker temeljijo na različnih utemeljitvah. Vse pa seveda izvira iz tega predloga. Tehnološke rešitve imajo določene meje, doseči je pač mogoče samo tisto, kar je v okviru mogočega. To je treba upoštevati. 40 odstotkov je radikalna sprememba in s tem se ne morem strinjati. Prav tako se strinjam z 21, to je občutna sprememba in tudi sedmi člen zagotavlja prožnost, zato ne razumem pomislekov poročevalke v zvezi z 21 motijo me stališča poročevalke in komisije v zvezi z energetsko revščino. Komisija se je izračuna energetske revščine lotila tako, da se zdi, da odgovornost prenaša na države članice, neodvisno od tega, da ni enotne metodologije, da bi izračunali obseg energetske revščine. Preučiti je treba prihranke energije in ugotoviti, ali je to za revne ljudi sploh izvedljivo. Tak izračun bi lahko pripeljal do tega, da bodo vlagatelji krivili določene dele prebivalstva in to bi lahko povečalo cene energije, ampak seveda sem pripravljena na razpravo. Um, Hvala lepa. Gospod Javor. Thank you, chair, and... Hvala, predsednica. Hvala poročevalki za osnotek dokumenta, hvala za izjemno sodelovanje v okviru priprav. Kot zeleni podpiramo osnotek mnenja, še posebej kar zadeva določena vprašanja, vključno z ravnjo ambicij. 40 odstotkov je nekaj, o čemer smo se že dogovorili v Evropskem parlamentu, to ni nič novega, to moramo ponoviti in Mislim, da je to dosegljivo. To ni neko sanjarjenje, to je nekaj, kar je praktično izvedljivo, ne samo z tehničnega vidika, ampak tudi z tržnega vidika. Višji cilji prinesejo več privrčevanj na področju energije in to bo seveda pomenilo nižje stroške energije za gospodinstva in za države članice. Podpiramo tudi obvezujoče cilje naravne držav članic. Po našem mnenju ni cilj samo, da bi dosegli cilje Evropske unije, ampak da bi oblikovali tudi enake možnosti za vse države članice. In energetska učinkovitost ter naložbe v to smer lahko prispevajo k konkurenčnosti evropskih gospodarstv in gospodarstv držav članic. Nekatere države članice bi lahko napredovale na tem področju, druge pa zaostajale in to bi pripeljalo do velike vrzeli na področju konkurenčnosti na našem kontinentu na dolgi rok. To je zelo problematično za vzhodne države članice, zato ne razumem tistih držav članic na vzhodu, ki so proti obvezujočim ciljem. To je namreč v njihovem najboljšem interesu, zato da dosežejo višje cilje in da vlagajo v energetsko učinkovitost. Strinjamo se tudi s tem, da zapremo vrzeli v sedmem členu, vključno z prometnim sektorjem, tudi to bi morali vključiti v uredbo. In nasprotujemo tudi izuzetjem v sedmem členu. Zgornja meja, zgornji prak 25 odstotkov, to je minimum, ampak mislim, da bi morali te izjeme preprosto izbrisati. Tudi kar zadeva energetsko revščino, s tem se tudi strinjamo, energetska revščina je tema, kjer bi se države članice lahko zanašale na finance iz EU, zato da bi se borile proti energetski revščini. Tako bi se morala porabiti sredstva EU, subvencionirati je treba tiste socialne skupine, ki res potrebujejo našo podporo. In ti ljudje bi se morali zanesti na podporo EU, zato da jih EU ne bo pustila na cedilu. In še nekaj točk, ki bi jih mi dodali k poročilu. Prepričani smo, da bi Evropska unija morala nadaljevati s trenutnim sistemom in še naprej bi morali meriti kumulativne ukrepe, To pomeni, da moramo razmisliti o izhodišču, prav tako želimo vključiti dolgoročno perspektivo, torej pariški sporozum in razogličenje ter cilje na področju razogličenja za 2050. Vendar ključ pri tem je financiranje. Odkot bo prišel denar za energetsko učinkovitost, za naložbe in kako bomo ta denar porabili dva vidika je treba upoštevati. Mobilizirati moramo zasebne naložbe. V dveh, treh ali petih letih se te naložbe povrnejo. To pomeni, da moramo prepričati zasebne vlagatelje, da začnejo vlagati. In oni so pripravljeni vlagati v energetsko učinkovitost, zato ker se to izplača. Potrebujejo pa predvidljivo pravila tako na ravni držav članic kot na evropski ravni. To je tisto, kar jim moramo zagotoviti. In javna sredstva morajo biti namenjena gospodinstvom z majhnimi prihodki ter izključenimi skupnostmi, naprimer Romi, ljudje z priseljenskimi koreninami in tako naprej. Mislim, da bi morali najti rešitve tudi za določene specifične rešitve v določenih državah članicah, kjer bi spodbude za energetsko učinkovitost morale biti drugačne zaradi tradicij na področju nastanitev, zaradi razlik v lasniških ali najemniških stanovanjih in tako naprej. Ampak mislim, da je to izvedljivo. Mislim tudi, da potrebujemo ambiciozne predpise na ravni energetske učinkovitosti, tudi na ravni držav članic, ključno vprašanje je financiranje in storiti moramo vse, kar lahko, zato da podpremo ter zaščitimo revne in marginalizirane ljudi, ki imajo nizke prihodke. Hvala. Gospa Evi. Eh, sostituisko. Hvala lepa. nadomeščam gospoda Pedičinija, poročam vam lahko o njegovih zamislih, na to pa bom podala še svoje osebno mnenje v zvezi s tem poročilom, kar zadeva pregled direktive o energetski učinkovitosti. Hvala poročevalki za upravljeno delo. Hvala tudi za poročilo. S poročilom se v veliki večini strinjam. Strinjamo se z predlogi sprememb, ki jih predlaga, še posebej kar zadeva cilje omenja 40 odstotkov, to je nekaj, s čimer se strinjamo in strinjamo se, da mora biti to obvezujoči cilj tudi na evropski ravni in za vse države članice. To je za nas ključnega pomena, kajti ko gre za konkretne ukrepe, Mislim, da moramo države članice res spodbuditi, da bodo vlagale v to, da bodo izboljšale energetsko učinkovitost. Ne, da bodo potem samo najbolj pridne in proaktivne države članice izvajale ukrepe na tem področju. Poskrbiti moramo, da bodo vse države članice sprejele ta cilj in poskrbele, da bo ta cilj, cilj vseh. Najboljša energija je tista, ki je ne porabimo. Zato obstaja veliko potencijala, kar zadeva prihranke energije iz ekonomskih in okoljskih vidikov. Mislim, da moramo res spodbujati prihranke energije. Hvala za ta dosegljiv in izvedljiv cilj in Evropski parlament je k temu pozval že večkrat. Strinjamo se s predlogom, da bi odpravili nekaj prožnosti in da bi odpravili izključitev prometnega sektorja. Prometni sektor je eden od tistih sektorjev, ki še danes predstavlja 30 odstotkov porabe energije. Zato moramo poskrbeti, da bo promet tudi prispeval na področju prihrankov energije. Veliko potencijala za izboljšave je na tem področju. In še nekaj. V zvezi s tem, kar smo že slišali danes in v zvezi s tem, kar so povedali kolegice in kolegi, predlogi sprememb so zelo pomembni, ko govorimo o povečanju potencijala tega orodja, kajti s tem se bomo lahko lotili problema energetske revščine, oblikovali bomo lahko nova delovna mesta in mislim, da moramo ta potencial izkoristiti. Samo še nekaj. Zame in za gibanje petih zvezdic je pomembno, da spodbudimo naložbe v energetsko učinkovitost. To je treba ločiti od naložb v okviru pakta za rast in stabilnost. Gospod Javor je povedal, da so to naložbe, ki se vrnejo. Stroški se povrnejo zelo hitro, zato bi morali spodbujati naložbe v energetsko učinkovitost spodbujati moramo trg in te naložbe moramo ločiti od naložb v pak za rast in stabilnost. Prepričana sem, da bomo lahko z njo sodelovali dobro še v prihodnosti. Gospa Goda je naslednja. Merci, madame la prezidente. J'interviens donc... Hvala, gospod predsedujoča. Gospe Godin danes torej ni, tako da bom sama v njenem imenu predstavila njene komentarje. Prvo kot prvo bi se želela zahvaliti gospe poročevalki za upravljeno delo. Ta osnutek mnenja o zavezi za energetsko učinkovitostjo, zopak, razširja in eh, zagotavlja verjavnost trenutne direktive v zveri z energetsko revščino. To je pot, po kateri moramo iti naprej. Čeprav je treba podariti tudi, da zaradi energetske revščine pride zaradi vrčevalnih ukrepov, ki jih Evropska unija usiljuje evropskim državljanom. Glede oziroma glede evropske zunanje politike, pa moram reči, da je zelo težko briljiva in ne favorizira stabilnosti cene energe, cen energentov. Učinek tega pa je, da privatni sektor ne želi sodelovati v izvajanju eh, določb trenutno veljavne direktive. Evropska unija pa mora tudi paziti na to, da ne bo kompenzirala dejstvo, da zada odhajajo iz pariškega sporazuma z strožjimi ukrepi na področju energetske učinkovitosti. Na ta način bi znali pospešiti odhod industrijskega sektora iz EU. Spoštovanje ciljev glede energetske učinkovitosti ne sme iti na škodo evropskega gospodarstva in delovnih mest. Nameravam torej predlagati predloge spremem, zato da bi zagotovili, da pri reviziji predloga direktive upoštevamo te pomisleke. Najlepše hvala. Um. Uh, hvala lepa. Sedaj pa še ostali kolegi. Najprej gospod Lize. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa Jutaj Guteland za pripravo tega poročila. V bistvu lahko popre, podprem glavna stališča, naj pa navedem še nekaj številk. V zadnjih letih smo na dan porabili milijardo evrov za uvoz fosilnih goriv, če bi ta denar dali na razpolago obrtnikom ali za energetsko učinkovitost, potem bi to bilo gotovo bolje. Pri energetske učinkovitosti tudi nimamo sredstva virov CO2, kaj ti investiramo na terenu in vse se potem tudi obrestuje. To je razlika z ETS, ker moramo paziti, da ni sredstva virov CO2. Naj dodam še nekaj, tudi obnovljivi viri energije, ki jih podpiram, so pomembni, vendar pa ocena, da so neskončni, to tudi ni res. Balmano je kampanja v Severnem Porenju Vestfaliji, kjer so ljudje skeptični, kar se tiče veterne energije, če bomo kar neskončno, če bomo kar neskončno širili. Torej, najboljša je tista energija, ki se sploh ne porabi. Ne moremo govoriti, da so obnovljivi viri neskončni. Podpiram torej to mnenje, podpiram, da bi sedmi člen naj zagotovil trajnostno načrtovanje, ne samo 2020-2030, temveč še dlje v prihodnost. To je dobro, kajti to je jasen znak, da podpiramo energetsko učinkovitost na dolgi rok v EU. Potem pa se mi zdi tudi velik napredek, da imamo sedaj predlog komisije 30 odstotkov. Če to preračunamo, če bomo vse izvajali tako, kot to predlaga komisija, potem bi že s tem izpolnili pariške cilje. Še dlje bi šli. Moram pa iskreno reči, da sem skeptičen, kar se tiče predloga 40 odstotkov priznam. Parlament je veliko krat sklepal, v tem 2014 sem tudi sam to potrdil, ker je bilo to takrat znanstveno utemeljeno, ampak takrat se je znižila cena nafte in sedaj smo tudi izgubili že tri leta priprav, tako da bo težko doseči cilj 40 odstotkov nacionalno, obvezujočih ciljev pa tudi ne bo. Tako da se ne smemo predolgo prepirati o tem. 35 odstotkov, to je dejal Ivo Pelet, poročevalcev ITRE je simpatičen. Strinjam se s tem, ne strinjam pa se z drugimi zadevami, ki jih je omenil gospod Kirek, ki se mi zdijo čudne in nejasne. In še zadnja točka. V ELS nas skrbi nekaj in o tem bi radi spregovorili. Ne želimo si, da bi politika energetske učinkovitosti omejevala gospodarsko rast. Če bomo industriji eh, rekli, da ne sme več proizvajati, ker porabe preveč energije, bo to napak. Mislim, da to od tega tudi ni v predlogu komisije, vendar pa to moramo bolj, še bolj jasno izpostaviti, da ne bo tega tudi ne v nacionalnem izvajanju. Torej ne omejevanju, da boljše učinkovitosti. In še zadnja točka, gospod predsednica, odbor ITRE je že v pogajanjih pri EMR, gre zagotovljeno, da bomo dobili nekatera zagotovila po 23.3. Sedaj pa slišim, da so proti temu v ITRE, tu bomo morali vključiti predsednika, to zadeva tudi odbor in ne samo odbor ITRE zagotovilo je bilo dano, na tem moramo graditi, da bo lahko naša poročevalka v Triorogu tudi sodelovala, če bo to potrebno. Hvala. Hvala lepa. Gospod uh, Eckhout. Hvala lepa. Kratek bom, ker je kolega Javor že veliko stvari povedal. Naj pa izpostavim, da vedno kritiziramo komisijo, vendar pa morda tokrat enkrat bom tudi sam pozitiven, kar se tiče komisije. Vem, vem. Slabič postaja. Ne, nisem še v vladi, nisem še v vladi. Vem, to je šok za vse, vendar pa res mislim, da je časih potrebno izpostaviti, da se je komisija zavedla pomembnosti energetske učinkovitosti. Seveda moramo podati tudi strezne zakonodajne predloge. In vesel sem, da je komisija se enkrat odločila za spor s svetom. To je dobro. Ampak seveda, in sedaj pa se bom pomiril, komisija se nekako samo na polu tega boja. Mislim, da bi lahko se tega lotili bolj odločno. In mi kot parlament bi morali ukrepiti to razpravo, ki jo moramo voditi svetom. Energetska učinkovitost, pogledajte si oceno vpliva. Če si pogledate, kaj prinaša energetska učinkovitost pri zaposlovanju, pri kakovosti zraka, pri večji energetski varnosti, manj uvoza, vsi ti dodatni kazalniki, poleg zniževanja toplogrednih plinov in emisij, to je nekaj, kjer vsi pridobimo. Če nam bo tukaj spodletelo, potem bomo zamudili najboljšo možnost za dosego pariških ciljev. To moramo izpostaviti. Ocena vpliva jasno pravi, da više kot so cilji, boljši so rezultati. To ocena vplivo kaže, da 40 odstotki dobimo najboljše rezultate. In ker je parlament se vedno zauzemal za to, bi morali komisiji reči hvala lepa za to, da ste izvedli nekaj pritiska na svet, ampak želimo iti še dlje. Dlje z bolj ambicioznimi cilji, ker beremo vaše ocene vplivov, drugič pa tudi zato, da bi to postalo zavezujoče na nacionalni ravni. Kaj ti pri tem predlogu upravljanja je preveč nejasnosti in to bo svet tudi raztrgal, to vemo. Tako da bi bilo bolje, da zagotovimo, da imamo na nacionalni ravni tudi obvezujoče cilje. In potem še zadnja točka, potem ko sem bil tako pozitiven, kar se tiče komisije, pa seveda pričakujem nekaj v zameno. Kar se tiče prometa. Vemo, da je promet tisti sektor, ki ni učinkovitosti, vendar pa tudi tukaj moramo dopolniti, imeti dopolnila predloge strani komisije, tako da bomo zagotovili, da bomo imeli cilje na tem področju in da bo tudi prometni sektor zniževal emisije CO2. To mora komisija storiti in sicer z ambicioznimi cilji. To mora iti iz cilji CO2 programa na prožen kilometr. Prej kot bomo imeli te cilje, bolje bo, hitreje bomo imeli rezultate in potem bomo resnično lahko rekli, energetska učinkovitost je prednostna. Torej, ko sem bil zelo pozitiven do komisije, pričakujem nekaj zamena in se da bodo kolegi tudi bolj sproščeni in bolj zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Florenc. Ja, eh, no, zanimiva povezava nizozemska komisija. Kaj se zgodi, če kdo skoraj pride v vlado? Mislim, da je to mnenje zanimivo, pomembno, predvsem zato, Ivo Beret, ker smo se zavezali dosegi visokih ciljev na energetskem področju, kar se mene tiče na področju stavb, smo dejavni. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. 40 odstotkov da ali ne, mislim, da to ni odločilnega pomena. Bolj odločilno je, da ugotavljamo, da v moje državi, v Avstriji, pa tudi na nizozemskem, že vrsto let poskušamo spostaviti energetsko očekovitost v stavbah, pa nam vedno spodleti imamo sredstva za pod en odstotek, pod ni celo pet odstotke in naložbena stopnja v zasebnih hišah se ne veča. Torej, ozaveščanje je slabo in če vidimo dobre želje tudi podpredsednika, če smo vsi tukaj enotni, pa še ni rečeno, da se prebivalstvo z nami strinja. Torej, obvezujoči cilje za stavbe bo potrebno, bo potrebno uvesti na nacionalni ravni 30 do 40 odstotkov, pa nam to ne bo uspelo, če ne bomo ozaveščali, če ne bomo prepričali prebivalstva, da prostovoljno kaj stori. Kaj ti pri tako malo sredstvih se moramo vprašati, zakaj je tako? In to ni zaradi birokratskih predpisov, temveč zato, ker ljudje niso na naši strani. To se mi zdi najpomembnejša naloga. Hvala lepa, gospa Majsner. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Hvala lepa. Mislim, da se strinjamo, da če želimo doseči pariške cilje, moramo biti tudi energetsko učinkoviti. 20 odstotna izboljšava do 2020, vemo, to je premalo ambiciozno in lahko smo boljši. Najkasneje od Trumpa, ko se je poslovil od podnebnih ciljev iz Pariza, je postalo še pomembno, da je Evropa ambiciozna. Zato se mi zdi pomembno, da smo bolj odločni, kar se tiče energetske učinkovitosti. Ali kot 40 odstotkom, hm, morda nam to ne bo uspelo. Bomo videli, kako bomo dosegli ravnotežen pristop, kaj je dejansko možno. Naj pa dam primer. Obnovljive vire energije, tega si želimo. Potrebujemo obnovljivo energijo, potrebujemo veliko obaljne veterne energije. Tukaj pa potrebujemo jeklo in jeklo je energetsko intenzivno pri proizvodnji. Če si želimo proizvodne veterne obaljne energije, potem moramo paziti tudi na proizvodno jekla. Tako da moramo biti uravnoteženi. Seveda želimo biti ambiciozni, seveda potrebujemo više cilje, vendar pa moramo pokazati tudi prožnost in morda zagotoviti manevrski prostor in industriji, pa tudi nasplošno gledati. Promet, da, je pomemben, to je res za energetsko učinkovitost in imamo razogličenje v prometu, tega se lotevamo. Tukaj je potrebno še kar precej postoriti, to je res. Vendar pa tudi tukaj moramo gledati na to celovito pri prometu ne gre za to, da porabljamo manj energije in smo zato bolj učinkoviti, temveč gre za to, da razvijamo pametne sisteme, da imamo naprave, ki znižujejo porabo energije in tako dalje. Zelo veliko stvari je, ki jih lahko še izboljšamo. Ne smemo torej se osredotočati samo na energetsko učinkovitost in samo na okolje, temveč moramo gledati širše, kaj lahko storimo pri ozaveščanju prebivalstva. No, zdaj pa govorim že tako kot Basajkaot, ki ima, no, to je odlično. To si bom podrobno pogledala, ker se mi zdi to mnenje dobro, podala bo nekaj prilogov sprememb. Hvala lepa pa že sedaj pripravljam mnenja za prispevek. Zdaj pa še zadnja govornica, gospa Dali. Like Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki. malo sporno je, kar se tiče zavzajočih ciljev. Naj izpostavim nedavno študijo skupnega raziskovanega sveta komisije, ki pravi, da je 20-odstotni cilj do 2020 že bil izpolnjen 2014 za končno energijo. In mislim, da to krepi možnost večje ambicioznosti do 2030 in moramo biti bolj odločni, kar se tiče ukrepanja v smeri 400-odstotnega cilja. Potem pa še nekaj, kar se tiče ocenitve vrzeli in tako imenovanih prožnosti. Še prav posebno med pogajanji obstoječih obstoječe energetski učinkovitosti 2012, direktiva na tem področju, je kar nekaj vrzeli in je tako predlog oslabljen. Zagotiti moramo, da te vrzeli iz nove direktive odstranimo. Še prav posebno, ker je ta študija o izvajanju energetske učinkovitosti in njene direktive pokazala, da v resničnosti te vrzeli vodijo do samo polovičnih energetskih prihrankov, ki bi jih lahko dosegli. Kar se tiče prenove javnih stavb, pa mislim, da bi javni sektor moral biti za vzor, in ospodbudil trg za storitve energetske učinkovitosti. Torej, strinjam se s poročevalko, ko pravi, da bi morali razširiti prenovo javnih stavb, ker imamo tri odstotke vladnih stavb na vse javne stavbe. In potem še nekaj, če vam rekel, pete lize zagoditi moramo kot odbor, da bo poročevalka oziroma poročevalec za direktivo z našega odbora, nazoč na trilogih in tudi pri pogajanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se tega tiče, še nimamo odgovora odbora ITR glede člena 53+. Bomo pa poskušali čim prej dobiti odgovor. Sedaj pa gospod Paul Hudson, komisija za odziv na to, kar je bilo rečeno. Um, Hvala lepa, dobro jutro. Z veliko stvarmi se lahko strinjam, zato ne bom izgubljal časa. Strinjamo se z vsemi točkami, kar se tiče prednosti energetske učinkovitosti. To gre širše kot samo priračevanje pitopogrednih plinih. Gremo prek tega. Potem strinjam se tudi z veliko predlogi poslancev, vključujoč Florenca, kar se izvajanja tiče. Ni dovolj imeti samo ambiciozne cilje, če pa dnevno ne delamo na tem, kako se to izvaja. Torej, to pomeni sodelovati z ljudmi, ne pa jim usiljevati stvari. Potem seveda ne bodo zadovoljni. Odziv glede nekaterih specifičnih točk. Ne bom govoril o stopni ciljev, o zavezojočnosti, o sedmem členu. To so spolno vprašanja svetu v parlamentu in gotovo bomo v trialogu o tem govorili. Strinjam pa se z gospodom Beletom, da bi zavezujoči nacionalni cilji bili nekaj, kar se zdi, da ne potrebujemo tukaj. Imamo druga orodja, orodja, kot ste jih omenili, neko zasnova, zakonodajna poročila CO2. Če nam tu ne bo uspelo, potem lahko z evropskimi ukrepi zakonodajo ukrepimo. Potem pa vidimo tudi države članice, ki želijo iti dlje. Tako da ne predlagamo zavezujočih ciljev, ker mislimo, da tukaj za to ni potrebe. Kar se energetske revščine tiče, gospa Višnjevska, gotovo ne trdimo, da bi energetska zakonodaja morala nadomestiti nacionalne socialne politike za boj proti energetski revščini. Energetska revščina je vprašanje, ki se ga letevajo države članice na različne načine, različne razmere imamo in evropska politika naj tega ne nadomesti. Pravimo pa, da je eno od orodij za boj proti energetski revščini to, da tisti, ki imajo nizke plače, ne bodo več plačevali za ogrevanje neizoliranih prostorov in stavb. Tako da se nam zdi, da bi se tega lahko lotili tudi z tega, da pomagamo pri izolaciji in tako zagotovimo manjšo energetsko revščino, manj porabe energije. Mislimo pa tudi, da moramo povedati, da ne bomo deregulirali energetskih cen. To mora biti del tega svežnja. Strinjamo se z gospodom Javorem, kar se tiče pomena financiranja. Veliko stvari počnemo izven tega zakonodajnega predloga, kar se tiče zaznava tveganja med naložbeniki, zato da bi se naložbe povečali. Strinjamo se z gospodom Javorem, da moramo bolj izpostaviti javna sredstva in pritegniti zasebni kapital. Tako da bo to prednostno za vse. Ne strinjam pa se z gospo Evi, da energetska učinkovitost naj ne bi štela za pakt za naložbe in rast. Mislim, da potrebujemo ustrezno računovodstvo. No, pa mislim, da ga ne smemo izuzeti. Gospod Eichhout kakšna čast, da sem slišal te čestitke. Kaj se tiče prometa, pa ne gre samo za ta predlog. In pozvali bi Bor Envi in parlament širše, da podpre predloge, kar se tiče direktive energetske učinkovitosti stavb. To je po našem mnenju odločen korak naprej. Kar nekaj težav smo imeli v razpravah pri iskanju podpore za ta korak naprej. Morda bi si tudi te preloge lahko ogledali. Hvala lepa, gospod Liza in ostali, za podporo za trajnostni pristop. Vse to pravijo, da obstaja težave na tem področju, mi pa si seveda želimo, da bi šli prek 2030. Hvala lepa parlamentu za podporo komisiji pri tem. Potem dve tehnični vprašanji. Velik svežen energetske zakonodaje imamo pred sabo. Zato komisija poziva oba so zakonodajalca, da se držite obsega prilogov komisije. To pomeni, da ne bi podpiral predloga poročevalke. Okay v 17. predlogu spremembe, da celotimo 5. člena, da torej ne govorimo samo o vladnih stavbah, temveč o vseh stavbah javnega sektorja. To bi potem ustvarilo novo področje razprav, ki pa ni ustrezno v tem trenutku. Držimo se področja uporabe, pa tudi 8. člen, kar se tiče um, energetskega nadzora in reviziji. 29. 31. spremembe lahko delamo, podpremo, vendar pa mislimo, da to ne upravičuje opiranje nove razprave. Osmi člen, svet smo prepričali, pa je porajala so se podobno vprašanje, da sodelujo z nami pri pripravi smernic, ne pa pri pripravi pravnega besedila. In neformalno bi želeli sodelovati tudi s parlamentom glede teh smernic, zato da se lotimo vprašanj, ki jih omenja poročilo gospe Gutland. Hvala lepa. To je vse. Last. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica poročavaka, gospa Gutland. Yeah. Ja, and thank you colleagues for uh, giving Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi podali svoje prispevke. Za to poročilo ne bom odgovorila na vse, sem pa vesela, da se strinjamo glede veliko stvari. Kar se tiče zavezujočih ciljev in ambicij, pa mi dovolite tole. To je velik del tega poročila. Mislim in take so tudi moje izkušnje, da večina akterjev si želi več jasnosti in predvidljivosti na trgu. To so moje izkušnje sestanki z zainteresiranimi stranmi glede tega. Dobila sem poročilo, da je potrebno zagotoviti več naložb glede novih rešitev in inovacij in da zagotovimo več predvidljivosti. Najboljši način za dosego tega je zavezujočimi cilji. Tako bi zagotovili, da se bodo države članice zavezale ukrepom za energetsko učinkovitost. Potem, kar se tiče ambicij, pa mislim, da je energetska učinkovitost eno najpomembnejših vprašanj, kot je komisija omenila, je to tudi eno od orodij, ki jih lahko uporabimo za dosego cilja po pariškem sporazumu. Poleg tega pa tako zagotovimo dodatne prednosti, ko kažemo seveda odgovornost za okolje. Energetska učinkovitost bo prispevala, bolj ambiciozni kot bomo, več bo delovnih mest, več bo varnosti, in boljše bo zdravje evropskih državljanov. Z ustvarjanjem delovnih mest 2,5 do 4 krat več delovnih mest se ustvari v tem sektorju kot v sektorju plina in nafte. To je seveda prednostno za nas, ker potrebujemo nova delovna mesta. Poznamo obup veliko evropejcev, ki si obupno želijo službo, katero bi šli vsako jutro. Na tem moramo delati. Varnost. Predlog v tem poročilu bi znatno zmanjšal energetski uvoz. 2021 do 2030 bi znižanje pri uvozu fosilnih goril večvalo 288 milijard evrov. To bi torej tudi povečalo varnost EU. In potem ne nazadnje, kar se tiče prednosti. Najbolj drastičen primer, kako s tem izboljšamo zdravje, pa je, da bi predlog o tem poročilu podaljšal življenjsko dobo. za 17 milijonov ljudi, ko bi se znižalo nasnaževanje zraka, in tako bi resnično bili bolj zdravi. Želim si, da bi parlament ostal dosleden, da bi spoštoval odločitve, ki smo jih že sprejeli, na zadnje pred zgolj letom dni, da se držimo 40 odstotnih ciljev. Kolegom, ki razpravljajo o tem, kaj bo storil svet, pa tole. Vemo, da so to pogajanja. Če bomo neambiciozni v pogajanjih, bomo potem išli iz tega še manjšimi ambicijami. Torej, bodimo mi tista institucija, ki spoštuje pariški sporozum, imamo visoke ambicije, tako da bomo sprejeli v trialogu dobre odločitve. Ne želim prisluhniti temu argumentu, da bi že pred trialogom morali znižati naše ambicije. Hvala lepa za to vašo izjavo in poročilo. Grnivo je bilo, hvala lepa. Sedaj pa glasovanje. Aha, še nekaj. Rok za priloge sprememb, če jih seveda imate, je 14. juni ob 11. Glasovanje na našem odboru pa bo 7. septembra. ste pripravljeni za glasovanje, imate glasovalne kartice. Hvala lepa. Naše prvo glasovanje je notno, kar se tiče proračuna, mandat za trialog, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Uh, Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Uh, uh, Drugo poročilo pa je poročilo gospoda Javorja, uporaba direktive okoljske odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. To je poročilo na lasno pobudo. Najprej kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, preverjamo, predlog spremembe 6. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog so imeli 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe pri kompromisnem predlogu 5. Ali nekdo ogovarja? Želite to prebrati? Poznate ta ustni predlog spremembe? Kdo ogovarja? Ne. Potem glasujemo o kompromisnem predlogu 5 s tem ustnim progom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, preverimo. Predlog sem v 35, glasujemo. <clears throat> Uh, Konec glasovanja. Sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Priznam, ne vem, kako glasujejo socialisti. Ampak zdelo se mi je, da je rezultat tak. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Je bilo pa res tesno. 26 za 26 proti. 37 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 38 za proti. Vzdržani sprejeto. 40 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 42 za, proti, vzdržani, sprejeto 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto 52 za, proti, vzdržani, preverjamo predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Is... Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Javor. Tako smo zaključili z glasovanjem. Hvala lepa. So, dear colleagues, we would continue our meeting. Kolegi, bomo nadaljevali sejo. Tisti, ki se nam ne boste pridružili pri obravnavi naslednje točke na dnevnem redu, prosim, da zapustite dvorano, ostali pa, ostale pa prosim, da se usedete. Naslednja točka so legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu. Pročevalec je Luke Ming Flanagan. Beseda je vaša, gospod Flanagan. Uh, thank you very much. Um, uh... Ja, najlepša hvala z velikim zadovoljstvom se pripravil to mnenje. Eh, ko se pogovarjam z ljudmi o žvižgačih, vsi pravijo, da so to pogumni ljudje in da moramo nekaj storiti za njih, moramo jim pomagati. In eh, tako na prvi pogled bi se vam lahko zdelo, da je to neproblematično vprašanje, ampak številni vam potem pravijo, da so žvižgači sicer eh, pogumni, ampak da moramo kljub vsemu um, izpos, um, zagotoviti obstoj neke situacije, kjer jim ta pogum ne bo potreben, sicer da bojo brez problema poročali o zadevah, ki jih vidijo. Pogumni pa morajo zaenkrat biti, predvsem zato, ker jih trenutno ne ščitimo. Če bi jih ščitili, potem um, jim ne bi bilo treba biti pogumni. Bom prebral oziroma preletel teh devet točk. Dejstvo, da pomankanje zadostne žite žvižgačev negativno vpliva na izvajanje politike EU o varstvu okolja javnega zdanja in varnosti hrane, to je prvo. Prepričan sem, da ima žvižgači bistveno vlogo pri zmanjšanju tvega za javno zdanje okolje in varnost hrane, ter da bi zaščita žvižgačev spodbudila razkritje o nevarnosti za javno zdravje in okolje ter izboljšala varnost hrane. Uh, Tretja točka. Povdarjam, da bi ustrezna zakonodaja na tem področju pomagala obnoviti zaupanje v strokovno znanje. Eh, kot četrto obžalujem, da imamo le nekaj držav članic, ki je zagodilo zaščito za žvižgače in ustrajam, da je potrebna njihova zaščita na ravni Evropske unije, da se zagotovi, da imajo žvižgače enako pravno varstvo vseh držav članic. Potem peta točka, pozivamo komisijo, da pripravi eh, direktivo o zaščiti žvižgaša ali katerikoli drugi instrument za istim namenom, Potem šestič podarjam, da se kazniva dejanja zopet okolje, ki lahko privedejo do zdravstvenih in prehranskih težav, vključijo katerikoli inštrument EU za zaščito eh, žvižgača. Potem kot sedmo podarjamo, da mora biti zakonodaja EU zaščiti delavcev celovita, odzivna, ter mora zaščititi žvižgača in njegove sodelavce in sorodnike pred povračilnimi ukrepi. To je izjemno pomembno. Potem kot osmič podarjamo, da opredelitev žvižgača ne bi smela biti oska ali omejena na nekatere poti območja, zato ker ne vemo, kaj bo sledilo v prihodnosti in ne želimo spostaviti nekih kategorij, v katerih potem ne moramo dati osebe kljub, kljub temu, da so žvižgači. Menimo pa tudi, da bi morali žvižgače v javnem in zasebnem sektorju zaščititi na enak način. Potem deveta točka podarjamo, da bi morala zakonodaja Evropske unije doložiti jasen postopek za obravnavo razkriti od začetka do konca, da se zagotovi pravilno ukrepanje v zvezi z dejavnostjo žvižgačev od predložitve poročila in njegove obdelave do zaščititi zaščite žvižgača. Z dvema besedama, s tremi besedami bi lahko povzel to um, uh, poročilo. Vse skupaj je več kot očitno, sicer to je treba storiti, žvižgača je treba zaščititi in če nam bo to uspelo, mislim, da bomo vsi zaživeli v lepšem svetu. Dobro, najlepša hvala, gospod Turkam je poročevalec v Senci v imenu ELS-a. Izvolite. Thank you. Stimate domnule președinte, dragi colegi, acest raport referitor la... Ia, ja, Nălipșa, hvala za besedo, gospod predsedujoči. Poročilo se torej nanaša na žvižgače, ki razkrijejo informacije v interesu javnosti in to poročilo je že septembra obravnaval odbor Juri. Gospa Rozija je pokrat poročevalka za to vprašanje. Zaščita žvižgačev bi morala za nas biti prioriteta in to je z več razlogov. Pomembno je to vprašanje tudi z vidika zagotavljanja svobodnega izražanja tako v javnem kot v zasebnem sektorju žvižgači odigrajo izjemno pomembno ulogo, zlasti kar zadeva boj proti korupciji. Zaščititi jih moramo, nadeti pa moramo ravnoteže med zaščito žvižgačev in zaščito zaupnih informacij v zasebnem sektorju. Žvižgači igrajo izjemno pomembno ulogo, saj zmanjšujejo tveganje, kar zadeva javno zdravje, igrajo tudi pomembno ulogo, kot rečeno, na področju zdravja okolja in varne prehrane zaščita žvižgačev bo v končni fazi pomenila da, tudi to, da bomo imeli bolj varno in bolj zdravo hrano. Bi pa želel predložiti tudi par predlogov spremem po zvezdnim dokumentom eh, v konstruktivnem duhu, pa želimo sodelovati z vsem, ki pripravljajo to, eh, ta dokument. Najlepša hvala, gospod Tuhan. Gospa Čedar v imenu skupine SND. Najlepša hvala. Na začetku se moram zahvaliti eh, kolegu iz Irske, Luku Minkflaningenu, za pripravljeno mnenje. Oba prihajava iz okrožja, kjer imamo ogromno pritiska in represij za žvižgače. In zelo negativen eh, vpliv je to imelo na zaupanje v naše inštitucije pri nas. Uh, zelo težko je kvantificirati sicer to sovražnost eh, do žvižgačev, ampak zaradi te sovražnosti eh, je konec koncev nastala na Irskem tudi ena izmed najdražjih bančnih kriz v naši zgodovini. Potem smo imeli celo vrsto vrčevalnih ukrepov, eh, ki so privedli do zelo negativne situacije, kar zadeva tudi, naprimer, samomor na Irskem. Poleg tega so želeli tudi potem diskreditirati socialne delavce, ki so o, poročali o zlorabah, naprimer. A, pred a, škandalom s konskim mesom so a, tudi novinarje priganjali, ki so poročali o tem. Prav, potem smo začeli izvajati horizontalno zakonodajo leta 2014 in vemo, da sektorske določbe niso dovolj to ni dovolj, s tem ne moremo zagotoviti neke zaščite, primerne zaščite žvižgačev. Zlasti, ko je ta zaščita um, v neskladju z neko institucionalno kulturo. Nekatere države članice so sicer zagotovile pravno zaščito za žvižgače, ampak ne vse. Trenutno je torej, situacija na področju Evropske unije zelo uh, fragmentirana izjemno različne uh, ustroje tega, te zaščite imamo na področju zdravja, javne hrane in tako naprej. Uh, skratka, žvižgači niso na enak način zaščiteni, ko poročajo o nepravilnostih. Zato se moramo strinjati s ključnimi argumenti, ki izhajajo iz tega poročila. In sicer komisija mora predlagati horizontalno direktivo, da se uredi to vprašanje. Vsi smo bili priča uh, škandalu LuxLeaks žvižgaču so potem sodili za to, ker naj bi ukradel tajnosti v Luksemburgu. In to se je zgodilo v Luksemburgu in pravosodni sistem je potem obsodil žvižgače. Juncker pa je postal a, predsednik Evropske komisije, Pricewaterhouse Coopers pa je potem zaslužil na milijone sa pogodbami z Evropsko komisijo. Sama sem a, glasovala proti direktivi o ta, o poslovnih skrivnostih, ki je bila obravnavana, ko so preganjali tega žvižgača v Luksemburgu. Preprosto zato, ker ni bilo zaščite žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu in tistih v medijih, ki razkrijejo nepravilnosti v zasebnem in javnem sektorju. Sicer pa, bi se, pa bi se želela zahvaliti kolegom, ki so v parlamentu delali v zaščite zlasti kolegu Koferatijo. Odlično pa oziroma ni prav, da je bila da se nismo osredotočili na komisijo v eh, tem vprašanju in da zdaj še vedno nimamo horizontalnega inštrumenta za to, da bi zaščitili pravice žvižgačev. Zato, da bi naslovili te nepravilnosti v okviru trenutnega evropskega pravnega reda, moramo od komisije zahtevati, da pripravi direktivo, ker bomo imeli zelo široko definicijo žvižgačev, ki bo veljala na različnih sektorjih, moramo imeti tudi dovolj varovalk v celotni Evropski uniji. Ogromno kompleksnosti tu obstaja dogaja pri vzpostavitvi um, zaščite zažigačev. Ampak kompleksna je bila uh, tudi direktiva o poslovni eh, skrivnosti, pa je, poslovni skrivnosti, pa je vseeno vse šlo skozi postopek in zakaj tega ne bi uveljavili tudi za žvižgače. Torej imamo ogromno asimetrijo na tem področju, ki ogroža uh, javno zdravje in prehrano. Uh, Veselim se dela s soporočevalci in soporočevalci v senci, zato da bi ta cilj tudi dosegli. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ne vidim poročevalcev v senci za EKR in ALDE. Če ne želi govoriti nihče o njihovem imenu, bom besedo dal samemu sebi, ki sem poročevalec v senci za zelene. Uh, tu govorimo o zaščiti žgižgačev in ne, nečesa se moramo zavedati. To ni samo nek prijazen ukrep ali etična obveznost, gre v končni fazi za zaščito javnih interesov. Žvižgače moramo zaščititi zato, ker delujejo v korist javnosti in v končni fazi ščitijo nas kot javnostko družbo. In mislim, da je treba dokazati oziroma poskrbeti za to, da žvižgači, eh, ki poročajo o korupciji in o različnih nepravilnostih, da lahko računajo na nas, da smo na njihovi strani, ne na strani tistih, ki so odgovorni za te nepravilnosti. Daljša hvala, gospod Lanegan, za vam, za to poročilo, ki je odlična osnova za nadaljne delo. Želel bi izpostaviti par točk v tem poročilu, s katerim se posem strinjam. Jasno je, da trenutno nimamo primerne zaščite žvižgačev v Evropski uniji. Še bolj problematično pa je to, da imamo fragmentirano zakonodajo, ki nudi različne ravni zaščite za žvižgače v Evropski uniji. Pogosto pa se zgodi eh, to, da žvižgači poročajo o čezmejnih Eh, škandalih in pogosto ne vedo, katera zakonodaja bo za njih veljala. Želel pa bi dodati še par točk in to bom tudi storil, eh, poslal bom eh, predloge sprememb. Želel pa bi zlasti podariti, da ima vprašanje okolja, javnega zdravja in varnosti hrani, čezmejne učinke in tu potrebujemo evropsko zakonodajo. Okoljski problemi niso nikoli omejeni na samo ena država članica in žvižgači poročajo o zadevah, ki vplivajo na več kot samo ena država članica. Zato potrebujemo neko stabilno in predeljivo zakonodajo. Prav tako je treba omeniti, da trenutne določbe, ki verujejo žvižgače na ravni držav članic oziroma evropske zakonodaje, da so zelo omejene in pokrivajo samo določene sektore, drugih pa ne. Ogromno vrzeli imamo, zaradi katerih nastaja ogromna pravna negotovost v zvezi s eh, tem, kako se bodo te situacije razrešile. Močnejša zaščita za žvižgače bo pomenila tudi, da bomo omejili okoljska tveganja. Ne želimo samo kaznovati onesnaževalce, ampak preprečiti okoljsko škodo in onesnaževanje. To se bo zgodilo, če bodo žvižgači zaščiteni in če bodo predali informacije javnosti še pravočasno. Potem pa še zadnja zadeva, gospa Čedr se je to že omenila in sicer treba imeti horizontalno direktivo. Odbor za nadzor proračuna in odbor Juri sta pripravili že, sta pripravila že poročilo na temo žvižgačev oziroma na temo zaščito žvižgačev, ampak če bi imeli samo sektorsko zakonodajo za zaščito žvižgačev, bi tvegali to, da bo situacija zopet eh, fragmentirana, kar zadeva zaščito žvižgača, to, kar že zdaj imamo v državah članicah. Sredka potrebujemo horizontalno zaščito za žvižgače, ki bo ustvarila neke horizontalne standarde za zaščito žvižgača in pokrivala tako zasebni kot javni sektor. In pripričan sem, da bomo lahko delo s poročevalcem nadaljevali in pripričan sem, da bo tudi odbor za okolje dodal par podrobnosti za, zlasti za zaščito žvižgačev na področju okolja. Dobro, zdaj pa bom spet nadaljeval ulogi predsedujočega. Besedo dobi gospod Dornavnik, ki poročevajo v senci za skupino ENF. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za eh, predstavitev. Eh, sama se posem strinjam s eh, tem osnutkom mnenja žvižgači, so večkrat opozorili na zdravstvene in okoljske škandale. Naprimer, eh, številne škandale, številne škandale so opozorili ljudi težkih kovin in podobno. In pogosto se sami borijo proti močnim zasebnim interesom in tvegajo um, povračilne ukrepe, tako v poklicnem kot v zasebnem življenju. Tako da bi se zauzela za to, da bi eh, zaščitili njihovo vlogo. Uvodna izjava 20 in pa uh, členi 1 do 5 direktive o uh, um, podklicnih skrivnosti omenjajo določeno zaščito za žvižgače v evropskem pravu, ampak ta direktiva ni dovolj, ne zagotavlja jim zadostne zaščite. Zato se posebno strinjam s tem, da bi sprejeli bolj primerne pravne akte za zaščito žvižgačev. Seveda bom poslala par predlogov sprememb k vašemu osnutku mnenja. Zdi se mi pomembno, da zagotovimo to, da bodo žvižgači anonimno lahko pošiljali informacije in na ta način bi se lahko izognili eh, preganjanju žvižgačov. Prav tako pa bi bilo treba v meri mogočega eh, zagotoviti zaupnost obravnave teh informacij. Lahko bi definirali, naprimer, kakšne so dožnosti tistih, ki premijo te informacije. Zlasti eh, se je v okviru tega treba zaščiti, v okviru, tre, v okviru tega treba osredotočiti na žvižgače, ki poročajo o nepravilnostih v Evropski uniji. Kar nekaj smo jih imeli, naprimer, ki so iz EFSE poročali o nepravilnostih. Treba pa je izključiti iz te direktive določene zaupne informacije, ki so povezane z eh, ključnimi interesi držav članic. Uh, državljanov ne smemo spodbujati k temu, da eh, sporočajo tudi to vrste informacije javnosti, ker to tudi ni eh, skladno in potrebno za javno varnost. Najlepša hvala, gospod eh, Sule, predstavnik komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel bi vas obvestiti o tem, kakšno je trenutno stanje. To razpre, tej razpravi uh, sledimo, poslušamo tudi vaše komentarje, seveda. Imamo program, delovni program za leto 2017, v okviru katerega, katerega se komisija zavezala k temu, da bi ocenili, kakšne ukrepe potrebujemo na ravni Evropske unije, bodi si neko horizontalno direktivo oziroma sektorske ukrepe. Pri tem pa je treba v polni meri spoštovati načelo subsidijarnosti. Sprožili smo tudi eh, javno posvetovanje, sicer 3. marca, 29. maja je bilo konec tega posvetovanja, ki je bilo kar dobro obiskano, prav tako pa izvajamo študijo in zbiramo empirične podatke o tem, kako, kakšen učinek bodo, um, bo sistem zaščite žvižgačev imel na odkrivanje nepravilnosti. Uh, na podlagi teh dveh elementov bomo potem sprejeli odločitev o morebitnih zakonodajnih ukrepih, ki bi jih znali predlagati na ravni Evropske unije. Julija 2017 pričakujemo rezultate javnega posvetovanja in študije. Takrat bomo torej sprejeli odločitev glede opcij, ki se nam bodo ponudile. Najlepša hvala. Dobro, najlepša hvala. Poročevalec gospod Flanagan, izvolite. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala vsem za povedano. Ne vem, če ste se že pogovarjali za žižigači, sam sem se. In prva odločitev našega urada je bila ta, ali so bili duševno poškodovani pred ali po poročanju. Ampak eno je jasno je sicer, te žvižgače a, napadajo z različnih kotov in na različne načine. Na Irskem, če so mi sporočili, da a, imamo žvižgača in a, na Irskem imajo žvižgači pogosto neprobojne jopiče, ampak trenutno bi jim rekel, tiho bodite, če boste govorili, boste uničili svoje življenje. proti žvižgačom so potem lansirali lažne obsodbe, čež da so pedofili, nikoli več ne bodo delali. Sam sem pripeljal svojo 11-letno ščirko, zato ker nismo imeli varuške na parlamentarni odbor na Irskem, kjer smo imeli žvižgača, ki je govoril o finančnem terorizmu. Po tem, ko je moja 11-letna ščirka poslušala tega žvižgača, je razumela, kaj se dogaja. Povedala je, oči, je razlog, zakaj ta človek ne dela več v bančni industriji, verjetno ta, da ker če bo delal na neki banki in če bo do tam prišlo do nepravilnosti, ta žvižgač poročal o tem in bo banka zašla v težavo. Ja, prav je imela. To je razumela moja najsletna hčerka. Razumela je, eh, kašne, s kakšnimi pojavi se soočamo, ko nek žvižgač s uh, Eh, spregovori. Mislim, da zdaj nekako razumemo, eh, do česa prihaja in glede na to, da razumemo situacijo žvižgačev, moramo nekaj storiti. Tu govorimo zlasti o žvižgačih na področju zdravja in hrane, ampak komisija mora z zakonodajnim aktom urediti vsa področja. Zato, ker zna to negativno vplivati na zdravje vseh, ki so žvižgači, ne glede na to, o katerem področju govorimo, finance, javno zdravje in tako naprej. Veselim pa se nadaljnega dela. Hvala. Um, Najlepša hvala. Rok za predloge spremembe 16. juni ob 11. uri na odboru in vi bomo o tem glasovali 11. julija na odboru Juri pa 28. septembra na plenarnem zasedanju pa pričakujemo glasovanje na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. Nadaljevali pa bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Izmenjava mnen o direktivi o habitatih in ptičih in eh, pogovarjali se bomo o izvajanju okoljske zakonodaje. Predlagani postopek je ta, da najprej prisluhnemo gospodu Umberto Delgado Rossi, ki prihaja iz Generalne direkcije za okolje direktorata D. Potem pa bomo odprli razpravo za poslance, ki so poslali vprašanja kar nekaj jih je in uh, vsi bojo dobili priložnost, da se vključijo v to razpravo. De, gospod Delgadoro, se najprej pa vi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala za to priložnost, da danes uh, obravnavamo akcijski načrt za okolje in gospodarstvo. Prej ali slej bomo videli na zaslonih tudi predstavitev bi pa nakratko predstavil načrt, ki je bil objavljen, mislim, da ga poznate. Bom pa poskušal nasloviti tudi več vprašanj, ki so jih poslanci odbora za okolje poslali na komisijo in mislim, da s tem izkazali, koliko interesa imajo za to. Najprej pa na omenim cilje akcijskega načrta za naravo. To izhaja iz uh, Eh, pregleda ustreznosti direktiv za okolje, ki, kjer smo gotovili, da so se te direktive še primerne, ampak je treba malce ukrepiti, zato da bi realizirali celoten potencial teh direktiv. S tem bi zagotovili bolj zdrave ekosisteme in um, storitve, ki jih ekosistem ponuja ljudem in naravi. Prav tako želimo doseči cilje bi, biotske raznolikosti do leta 2020, prav tako pa moramo uh, uskladiti direktive s drugimi eh, sociogospodarskimi cilji, ki jih imamo. Uh, glede pristopa v zvezi s tem akcijskim načrtom, pa takole, štiri prioritetna področja imamo, ki ustrezajo ključnim izzivom, ki smo jih opredelili o pregledu ustreznosti direktiv o okolju. In ta prioritet, ta prioritetna področja se najprej nanaša prvo na, izbolj, na boljše smernice in boljše znanje v zvezi s širšimi sociogospodarskimi cilji, potem je treba zgraditi uh, neko politično lasništvo nad temi direktivami. Še eno prioritetno področje se nanaša na investicije in se dokrepiti treba na investicije v Nature 2000 in izboljšati sinergije med evropskimi inštrumenti za financiranje. Četrti del pa se nanaša na komuniciranje z državljani, deležniki in skupnostmi. 15 različnih ukrepov boste našli v tem akcijskem načrtu. Vsak ukrep ima več podukrepov. Uh, Več podrobnosti v zvezi s tem lahko najdete tudi v delovnih dokumentih, eh, ki so spremni dokumenti akcijskemu načrtu. Časovni okvir za taktijski načrt je leto je v dobi 2017 do 2019. Eh, kasneje bom to še enkrat omenil, ko bom odgovarjal na vprašanje, ampak taktijski načrt pač ne more nekako prejudicirati vprašanj, ki se nanašajo bodi si na, skupnost, na prihodnost eh, skupne komedijske politike ali pa prihodnost večletnega finančnega okvira. Glavni akteri v tem akcijskem načrtu so seveda države članice, komisija, odbor regiji, eh, določeno logo pa bo imela tudi Evropska investicijska banka in Evropska okoljska agencija in deležniki nasploh. Ne bom zdaj bral vsakega ukrepa, predlagal bi, da gremo skozi te prosojnice, kjer smo zbrali določena vprašanja, ki, se, ki so povezana z različnimi ukrepi. Prvi ukrep, vidite, da ima pod ukrepa A in B. Imeli smo nekaj vprašanj v zvezi s 1A in sicer kako bomo Eh, ažurirali te smernice. Gospod Florenc je postavil to vprašanje, potem vas je zanimalo tudi, kako bomo pojasnili fleksibilnost, ki jo te direktive eh, ponujejo. Potem so tu še strogo varovana območja in kako je to povezano z gospodarskimi aktivnosti. Gospod Dorfman je postavil vprašanje, da je s tem, potem gospod Grebrandi, gospod Müller prav tako pa smo slišali vprašanje tudi smernica mišljenja 6.1 in sicer ne zanimalo vas je, kakšne ukrepe bo komisija preferirala. Želite pač vedeti, kaj želimo doseči s temi smernicami. Direktive bodo ostale kot so, tako da ne bomo spreminjali besedila direktiv ali pa, prilep, ali pa prilog. Ažurirali bomo kar nekaj smernic v sodelovanju z državami članicami in deležniki in na ta način bomo pojasnili, kakšne priložnosti se bodo ponudile za uporabo mehanizmov fleksibilnosti v trenutnem pravnem področju, no pa naj gre za člene 6.3 ali 6.4 ali pa za člene 12 in 16 glede pravila zaščiti vrst. Seveda ne moremo že zdaj vedeti, kaj bo v teh smernicah. To bo posodobljeno leta 2018 in to bo prav gotovo vključevalo celovit pregled trenutnih smernic in upoštevali bomo tudi več vprašanj, ki so se pojavila pri pregledu ustreznosti. 16. člen bo prav gotovo vključen. Dodatno bomo torej razložili, kakšne so možnosti za prožnost v trenutnem okviru in naš namen je, da bi govorili o smernicah z oblastmi v državah članicah in z deležniki, zato da zagotovimo jasnost pravnega okvira in tudi, da govorimo o sodni praksi. Še nekaj želim izpostaviti in sicer direktiva o ptičjih in habitatih. Ti dve skupaj pokrivata več kot 1500 vrst in le malo jih je problematičnih ali povezanih z človeškimi dejavnostmi. Ampak tudi za najbolj problematične vrste in najbolj zaščitene vrste obstaja v direktivah prožnost, obstajajo režimi derogacij in to je vprašanje, kjer smo želeli zadeve pojasniti v smernicah. Če bo akcijski načrt uspešen pri pospeševanju pri pospeševanju statusa ohranjenosti, potem bo to predstavljalo boljšo uporabo pravil iz direktiv. Pogodbeni ali upravni ukrepi. No, države članice morajo pripraviti ustrezne ukrepe ohranjenja in tudi države članice morajo vedeti, ali bodo te ukrepe opredelile in v namenskih načrtih ali pa jih bodo vključile v druge vrste načrtov. In v tem kontekstu se lahko države odločijo za ukrepe po želi. Mi kot komisija nimamo mnenja v zvezi s tem, če se seveda doseže status ustrezne ravni ohranjanja. Zdaj pa vprašanje v zvezi z ukrepom 1b, kar zadeva upenjanje ukrepov iz 1B v odločanje. Gospa Briano je postavila vprašanje, kako bo komisija spodbujala države članice, da upoštevajo nacionalni in naravni kapital, kako bi lahko dvigali zavest med deležniki in kako bi lahko države članice spodbudili k temu, da bi popisale ekosisteme. No, želimo uporabiti kar nekaj primerov najboljše prakse in želimo tudi združiti lekcije, ki smo se jih naučili in poskrbeti želimo, da bi države članice na vseh ravnih to tudi vedele. Meteorološke smernice in tudi financiranje želimo zagotoviti, naprimer s pomočjo nepovratnih sredstev Eurostata ali podpornimi okrepi, in seveda želimo spodbujati tudi izmenjavo najboljših praks. V tem kontekstu seveda to prispeva k vključevanju teh ukrepov v pripravo politik in pri pripravi ekosistemov in popiso, popisu ekosistemov je to prav gotovo tudi vključeno. Sodelovali bomo z udeležniki in seveda Izvedeti bomo poskusili čim več od držav članic, kar zadeva najboljše prakse. Upam, da bo to zelo koristno. Zdaj pa vprašanje v zvezi z ukrepom 2. Še nekaj, kar zadeva podporni mehanizem državam članicam. Gospod Linc je tukaj zastavil vprašanje. Priznavamo, da bi morali morda ukrepiti podporo pristojnim organom zato da bi spodbujali pametno rabo postopkov izdaje dovoljen. Obstajajo podporni mehanizmi z ciljno smerjenim mandatom, naprimer Jaspers za kohezijsko politiko, ampak obstaja določena vprašanja, kar zadeva zaščito živalskih vrst, tudi v zvezi z dolg, dolžino postopkov, dostopom do smernic, izmenjavo informacij, vključovanjem deležnikov in tukaj vidimo možnost za več podpore. Podpora je vključena v preglednico, ki smo jo dodali. Še nekaj želim povedati v zvezi s tem. Države članice spodbujamo k temu, da izkoristijo to novo oblikovano možnost sodelovanja in to bi lahko bilo zelo koristno, zato da se izmenjujejo najboljše prakse in da se prenaša znanje med nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. Zdaj pa prednostna naloga B, kar zadeva politično lasništvo in povečevanje združljivosti. Nekaj vprašanje je bilo v zvezi z ukrepom 1, oziroma 4 se opravičujem. In sicer pomorsko okolje. Gre za ukrepe ohranjanja na morju. Gospa Garcia je zastavila to vprašanje. Rekel bi, da je kar nekaj ukrepov, ki jih vključuje ta akcijski načrt tudi za zeleno okolje. Nekateri izhajajo tudi iz drugih ukrepov, naprimer spodbujati razvoj učinkovitih ribiških ukrepov za pomorska območja Natura 2000, zato da bomo zagotovili ustrezno zaščito živalskih in rastlinskih vrst. To pa mora biti tudi v skladu z okvirno direktivo o pomorski strategiji. S tem bomo podprli učinkovito delovanje pristopa regionalizacije in izvajanja skupne ribiške politike in učinkoviti ukrepi za ohranjanje morajo biti vključeni v načrte za zaščito vrst. Želimo tudi spodbuditi interakcijo med eh, regionalnimi organizacijami in deležniki, zato da se razvijajo ukrepe ohranjanja, ki so v skladu z direktivami. Zdaj pa ukrepi 8, 9, 10 in 11, kar se deva sofinanciranje. Tudi to lahko pokriva zeleno okolje, spodbujanje, izmenjave najboljših praks, zato da bi zagotovili koherenco na ravni geografskega pristopa, to sta tudi ukrepa 6 in 13. Na dvostranski ravni delujemo z državami članicami in v okviru tega lahko govorimo tudi o morskem okolju, seveda, kar zadeva metodologijo in merila za ocenjevanje uspeha. Tukaj sodelujemo z regionalnimi konvencijami In vse to bo seveda prispevalo k eh, morski komponenti Nature 2000. Zdaj pa akcijski načrt oziroma akcijski ukrep 6, kako spodbujati čezmejno združljivost. Kar nekaj ukrepov je v akcijskem načrtu, ki lahko prispevajo k temu. Izpostavil bi šesti ukrep. Zakaj? Gre za sodelovanje na geografski ravni. Države članice lahko seveda spodbuja tudi čezmejno združljivost zaradi tega, ampak odgovornost je seveda v rokah držav članic, tudi kar zadeva čezmejno komponento, ampak mi nameravamo to spodbujati. Zdaj pa pomembno vprašanje v okviru sedmega ukrepa, gre za velike mesojece, ali obstajajo možnosti soobstoja in ali želimo spodbujati to. Gospod Dorfman, gospa Brijano sta zastavila vprašanje v zvezi s tem, kar zadeva akcijski načrt za več vrst. Tukaj je bila omenjena tudi akcijska skupina. No, velike mesojeci so zdaj pomembno vprašanje. Ne želimo govoriti o preprečevanju repopulacije velikih mesojecev. Vok in medved sta zaščiteni živalske vrsti in mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo njihove številke ustrezne v naravi. Naša mantra je soobstoj, seveda, soobstoj z ljudmi, z gospodarskimi dejavnostmi, Lepo bi bilo, če bi imeli ustrezno število velikih mesojecev, kajti ti so ključni in sestavni del podeželja. Imajo tudi ekološko vlogo, ki jo izpolnjujejo. Problem je, da tam, kjer so ti mesojeci bili odsotni desetletja ali stoletja, so ljudje izgubili znanje o tem, kako se spopasti z njimi. Zato jih je treba naučiti. Obstajajo določeni konflikti z določenimi dejavnostmi na lokalni ravni, še posebej v zvezi z volkom, kajti volk se širi, vrnili so se volkovi na področja, kjer so bili prej dolgo odsotni. Gre za izjiv, seveda, ampak v skladu z splošnim načelom integracije želimo kot komisija podpreti vsak ukrep, ki preprečuje, zmanjša ali upravlja spore med velikimi mesojeci in človeško dejavnostjo. Omenil bi program LIFE, več kot 70 projektov je bilo izvedenih v zvezi s tem. Poleg tega pa tudi programi razvoja podeželja spodbujajo ukrepe soobstoja, zato da se prepreči škoda in spori. Ti ukrepe lahko vključujejo kompenzacijske ukrepe, v okviru nacionalnih skladov, pa tudi sprejetje preprečevalnih ukrepov, naprimer psi, ograje, pastirji in tako naprej. Vse to lahko pomaga. Drugi ukrepi vključujejo tehnično pomoč za deležnike, tudi informacijske kampanje, pa ekipe za hitro odzivanje so na voljo v primeru, naprimer, problematičnih medvedov ti se lahko vedajo problematično, v nekaterih primerjih tudi do ljudi. Ob odsotnosti ustreznih alternativ obstajajo derogacije, ki omogočajo, da se ubijajo ali ujamejo določene vrste v ob upoštevanju pravil, ki veljajo v državah članicah. Vedeti moramo, da je v Evropi veliko primerov dobre prakse so obstoja in Imamo tudi platformo o soobstoju med ljudmi in velikimi mesojeci in pripravljamo tudi popis teh možnosti. Zdaj pa vprašanje skupine za koordinacijo evropskih vrst ptičev. Imamo projekt Eurosap v zvezi s tem. To je pripravljen realni ukrep in ta skupina bo vključevala 5 do 7 členov, komisija, konvencija o pticih, pticah, konvencija o pticah selivkah, zveze lovcev in države članice niso vključene v to skupino, imeli pa bomo mehanizem, ki bo poskrbel, da bodo vključene v proces. Trenutno smo še v procesu razvoja praktičnih vidikov vlog teh koordinatorjev, promotorji programa govorijo o tem, ampak načeloma naj bi bila to svetovalna skupina, ki bo omogočala prioritizacijo določenih vrst ptic, zato da ne bo prišlo do tega, da bi različne nacionalne organizacije ločeno od drugih pripravljale akcijske načrte. Zdaj pa prednostna naloga C, zasebne naložbe, nekaj splošnih vprašanj v zvezi s tem, vprašanja gospoda Florenca, gospe Kadenbach v zvezi z pomankljivostmi, v zvezi z financiranjem, kako bi lahko to rešili. Imeli smo tudi vprašanje v zvezi z kompenzacijo za lasnike zemljišč, to je bila gospa Ruiz, pa tudi vprašanje celovitega pregleda porabe v preteklosti naučenih lekcij, povezovanje z drugimi sredstvi in tudi ocena prihodnih potreb gospod Temesmaker je zastavil to vprašanje, pa tudi kar zadeva sledenje sredstvom. Tudi to vprašanje je zastavil gospod Temesmaker. Kako sem povedal v uvodu, želim povedati tudi tukaj, da je ta akcijski načrt namenjen spodbujanju izvajanja direktiv na kratek rok, torej 2018-2019, v trenutnem pravnem okviru in v trenutnem večletnem finančnem okviru. Komisija je menila, da ni bilo pravo mesto, da bi o večletnem finančnem okviru govorili tukaj in kar nekaj reform je prav tako bilo izključenih iz tega. O tem bomo govorili kasneje letos. Zato se zavedamo, da je v direktivah o naravi sredstev premalo. In to je eden ključnih dejavnikov, ki preprečuje boljše izvajanje. O tem bomo govorili. V obdobju 2017-2019 bodo ukrepi 90 in 11 v zvezi z SKP, kohezijsko politiko in skladom za pomorsko okolje in ribištvo. V teh treh bomo torej našli možnosti za izboljšave, prav tako pa bomo pripravili scheme, ki temeljijo na doseganju rezultatov. Za leto 2019 imamo tudi nekaj v akcijskem načrtu in sicer izboljšali bomo večletno načrtovanje za Naturo 2000, gre za privatizirane okvire akcijskih načrtov in To nas bo pripeljalo skozi 2017, 2018 in 2019 in potem bomo bolje vedeli, kakšne so potrebe držav članic. Vprašanje kompenzacije. Kompenzacija za lasnike zemlišči je že zdaj mogoče v okviru trenutnega SKP, ampak države članice morajo izkoristiti to priložnost ali ne. To v okviru svojih programov za razvoj podeželja. Akcijski načrt 9, tam bo komisija spodbujala popolno rabo virov za mesto Natura 2000 in poskusili bomo razumeti in spodbuditi razumevanje, zakaj se to ne uporablja. Kmetje pogosto pravijo, da nadomestilo ni ustrezno in poskusili bomo ugotoviti, kako bi lahko to izboljšali do leta 2019. Kar zadeva sledenje skladom, Evropsko računsko sodišče je podalo priporočilo Evropski komisiji za to, da bi pripravili kazalnike za mesta Natura 2000 za vse programe za naslednje obdobje financiranja. In dejansko bomo razmislili o tem, da bi izboljšali obstoječe kazalnike in da bi morda oblikovali nove. Ker je to seveda relevantno, ne želimo pa že sedaj seveda vplivati na razpravo o naslednjem večletnem finančnem okviru. To so splošne vprašanja glede prednostnih nalog, zdaj pa. Osmi ukrep. Eno vprašanje je bilo vprašanje gospe Garcia, kako bi lahko poskrbeli, da bo prišlo do sinergij med zasebnimi in javnimi sredstvi. Kako bi lahko poskrbeli, da bo to učinkovito in vprašanje gospoda Damesmakre, ali bomo pripravili še kakšna merila za financiranje teh mest, kar zadeva zasebni sektor. V tem akcijskem načrtu smo povedali, da obstaja kar nekaj inovativnih orodij za to, da bi zagotovili ohranjanje. Zasebni lasniki zemljišč lahko torej ohranjajo svoje zemljišče na osnovi tega in to je zasebna pobuda. To ni samo v Evropi, vidno tudi v ZDA. Želimo spodbuditi ohranjanje narave s pomočjo podpiranja zasebnih projektov, ki spodbujajo zasebnike, da gredo v to smer. Gre torej za prostovoljni pristop, da se ohrani zasebno zemljišče in tukaj vidimo možnosti, da bi lahko prišlo do sinergije z EU sredstvi. Kar zadeva finančni instrument, obstajajo seveda merila za to, da so ukrepi upravičeni do financiranja le, če prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe in k zaščiti in ohranjanju vrst, kakor je opredeljeno v uredbi LIFE. Evropska investicijska banka in drugi viri financ izvajajo oceno pričakovanega učinka teh projektov na prej omenjene cilje. In komisija to seveda oceni in to je zelo nujen in potreben korak. Vlagatelji, ki dobijo sredstva, pa morajo zadeve spremljati in poročati o določenih kazalnikih, kar zadeva biološko raznovrstnost in druge kazalnike. Po našem mnenju imamo na voljo dovolj meril za to, da zagotovimo ustrezno spremljanje. Vprašanje 9 in sicer SKP. Kako bomo kot komisija izvedli oceno glede zgornjega praga pri SKP? To je bilo vprašanje Florence. Vprašanje tudi, kako bomo povečali sinergije v okviru SKP, to je bilo vprašanje Garcia. In Vprašanje, ali bomo lahko zagotovili koherenco z SKP, to vprašanje je zastavil gospod Gerbrandi. Učinek SKP na biotsko raznovrstnost gre za ukrepe Natura 2000, da se nadomesti prejemnike za določene stroške. To bomo vključili v posebno namensko študijo, ki jo bomo izvedli leta 2018. Cilj akcijskega načrta ali ukrepa 9 je, da ocenimo potrebe Nature 2000 v trenutnem obdobju, oceniti moramo, kolikšen je znesek in kako se ta denar porablja. Želimo pa seveda tudi imeti dobro pogled v rezultate, ki bodo doseženi s temi sredstvi. Nadomestila. Zakaj to omenjamo? to sem omenil že prej, imamo občutek, da je ukrep za nadomestilo le malokrat uporabljen in kmetje se pritožujejo, da to ni dovolj. Obstaja potencial za večjo uporabo tega ukrepa in mislim, da bi to lahko sprostilo napetosti in dejansko moramo sodelovati z državami članicami, da ugotovimo, zakaj ni tega več. Še nekaj je zelo pomembno. Države članice morajo oceniti uporabo namenskih sredstev na nacionalni ravni in poskrbeti morajo, da bodo nacionalni organi izmenjavali podatke z drugimi v zvezi z lokacijami, tudi z kmeti in seveda lahko bi jim pomagali z pomočjo sodelovanja. Veliko potencijala je še, da tukaj zadeve izboljšamo. SKP, še nekaj zelo pomembnega, gre za nadaljevanje števila vrst povezanih z kmetijstvom. In to kaže, da je treba zadeve bolje integrirati, seveda obstaja pomankanje sredstev, ampak potreba po integraciji je prav gotovo velika. V tem kontekstu vas želim v imenu komisije opozoriti na naslednje. Prepoved uporabe pesticidov v ekološki pridelavi je bila zavrnjena v odboru Agri. Upam, da boste to lahko na plenarnem zasedanju potrdili, kaj ti pesticidi bi bili morali, bi morali bili prepovedani v ekološki pridelavi. To je po našem mnenju logično in učinkovito. Vprašanje 11. Vprašanje v zvezi z ključnimi ekonomskimi dejavniki, naprimer ribiči in ekonomske organizacije, ki so vključene v to, viri, ki so namenjeni trajnostnim oblikam ribištva, tudi lokalni turizem in ribištvo kot storitev bi lahko upoštevali v tem kontekstu. To je vprašanje Brijano. Spodbujali bomo seveda vključevanje ribiških organizacij in tudi drugih organizacij deležnikov, ampak na številnem področju so oni ključni deležnik in to je zelo pomembno, če želimo razviti ustrezne ribiške ukrepe v okviru skupne ribiške politike za obdobje Marin 2000. Nažalost, nimamo več viro na voljo za trajnostno ribištvo, ampak v okviru 11. ukrepa je namen ta, da bi zagotovili boljšo uporabo sredstev na tem področju in s tem bi lahko spodbojali seveda večjo uporabo. Ekološki turizem, trajnostno ribištvo sta zelo pomembni storitvi pri ekosistemih, kar zadeva zaščitena območja. Še eno vprašanje v zvezi z ukrepom 11, gre za vprašanje Demesmaker, gre za financiranje vedno večjega povezovanja in zelene infrastrukture v okviru programov za razvoj. En ukrep je namenjen temu, da bi okrepili in razvili merila za zelen infrastrukturo in to bi morda lahko vključili v naslednji večletni finančni okvir, vključno z vladnimi programi in tako naprej. Ampak kar se deva ukrepe za izboljšanje trenutnih programu razvoja podeželja, tukaj lahko države članice še veliko storijo, kar zadeva zeleno infrastrukturo. Zdaj pa še zadnja prednostna naloga, gre za komuniciranje in sodelovanje z javnostjo, vprašanje o zvezi s tem. Imeli smo eno splošno vprašanje gospe Brijano, kako lahko evropski poslanci prispevajo k širjenju predlaganih ukrepov za to, da bi dosegli cilje? No, povedati želim, da je to zelo dobro vprašanje, kajti ta akcijski načrt je namenjen vsem, vsem evropskim državljanom, vključno seveda z parlamentom. Evropski parlament lahko tukaj ima zelo pomembno vlogo, lahko širijo informacije v zvezi z direktivami, v zvezi z rešitvami, ki bi lahko pomagale rešiti težka vprašanja, lahko bi širili informacije in lahko bi seveda tudi okrepili dodatne deležnike, zlasti lasnike zemlišč. Imamo zgibanko, ki je na voljo na to temo v vseh jezikih, če želite, si jih lahko zagotovite in o tem govorite tudi z drugimi. Tudi mi bomo seveda z veseljem pozdravili vključevanje evropskih poslancev. Lepo pa prosim, da upoštevate tiste ukrepe, ki so lahko dragoceni za prihodnost, za naslednje obdobje, za večletni finančni okvir. To morate upoštevati, zato ker je vaša vloga seveda pri tem zelo pomembna. Vprašanje 13, vprašanje Briano o tem, kako bomo bolje vključili odbor regij in njihova mnenja in tudi kar zadeva tehnično platformo za sodelovanje v zvezi z odborom regij in Evropsko komisijo ko bo vam lahko, da je akcijski načrt upošteval mnenje odbora regij. Odbor sam je sodeloval pri pripravi tega dokumenta in to bo prav gotovo veljalo tudi v prihodnosti. 1, 6, 13, 14, to izhaja iz mnenja odbora regij. Komisija se ne vtika v delo odbora regije, ampak prepričani smo, da je odbor regije na naši strani. Skupna tehnološka platforma za sodelovanje na področju okolja. To se že dogaja in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. Delavnice, seminarije, konference, ki so namenjeni temu, da bi spodbujali pametno in učinkovito izvajanje direktiv o naravi na lokalni in regionalni ravni. Izvajamo tudi program za zaščito okolja. To je program, ki sta ga oblikovala komisija in odbor regij, namenjene temu, da bi spodbujali dialog in zbiranje informacij. Namen pa je, da se bo izboljšalo izvajanje na lokalni ravni. To je in bo torej namenjeno tudi direktivam o naravi. Vprašanje Brijano, ukrep 14 ali bi neotipljiva kulturna dediščina tudi bila vključena v to. In vprašanje je bilo tudi, kako lahko državljani pomagajo pri Evropskem letu kulturne dediščine. No, otipljiva in neotipljiva kulturna dediščina bo vključena v 14. ukrep in tudi interakcija med neotipljivimi viri in otepljivimi viri bo zagotovljena. Želimo poskrbeti, da se zaščiti celotna dediščina. Vse to bo seveda opredeljeno v odločitvi in sklepu parlamenta in sveta. Komisija že sodeluje z nacionalnimi koordinatorji, ki so jih imenovali države članice v pripravi na to leto. Prav tako imamo kar nekaj programov financiranja, naprimer ustvarjalna Evropa. In še zadnja prosojnica, naslednji koraki. Gre za ambiciozen program, ki vključuje veliko dejavnikov za naslednji dve leti in pol. Nekaj ukrepov smo že izvedli. 15. maja smo razglasili dan Natura 2000, 6. junija bomo imeli tudi namensko konferenco, ki jo organiziramo skupaj z odborom regije in malteškim predsedstvom. Podpredsednik Timmermans je ob zaključku povedal, da je komisija zavezana naturi in akcijskemu načrtu. Čakamo pa tudi na sklepe sveta. Kar nekaj je bilo splošnih vprašanj v zvezi z akcijskim načrtom in na ta bi odgovoril, če mi dovolite. Najprej vprašanje. Vprašanje je bilo v zvezi z tem, zakaj ne povdarjamo določenih gonilnikov preprečevanja izgube biotske raznovrstnosti. To bi gospod Pot. Vse dejavnosti vplivajo na biotsko raznovrstnost. Nismo šli po sektorjih, ampak govorili smo o tem, kako bi lahko ekološke storitve vključili v odločanje. Po našem mnenju bi lahko tudi to vključili v kmetijstvo in promet. In če nekaj vprašanj v zvezi s tem, zakaj ni pobude opraševalcev pod Demesmaker, Birder in drugi, zavedamo se, da so opraševalci ključnega pomena za naravo in za gospodarstvo. To so zelo pomembne storitve ekosistemov in te padajo. To je povezano z direktivo in direktivami o naravi. Ne govorim samo o, ptit, o čebelah, ampak tudi o pticah in netopirjih, naprimer. Menimo, da je to vprašanje širše. To je povezano tudi z kmetijstvom. zdravstvenim stanjem rastlin in tako naprej. Obraževalce bomo obravnavali, ampak ne v tem specifičnem okviru. Prav tako je bilo vprašanje, zakaj ni pobude o transnacionalni prometni povezavi, spet pod Birder in ostale. Načrt vključuje specifični ukrep, ki spodbuja zeleno infrastrukturo, zato da bi izboljšali povezavo med mesti Natura 2000. Mi smo želeli vnaprej vplivati na prihodnost večletnega finančnega okvira. Imamo merila v zvezi z infrastrukturo, to bo morda kasneje vključeno v večletni finančni okvir, če bo menjeno, da bi specifični ukrepi v zvezi z ten lahko bili koristni. Ampak smernice nam bodo omogočile, da bomo začeli preverjati, kako bi lahko opredelili zeleno infrastrukturo pomembno na ravni EU. Pa še dve vprašanje v zvezi z povezavo do strategije o biotski raznovrstnosti. Demir Smaker in Gerbrandi sta zastavila to vprašanje. Mi želimo prispevati k temu, da bi dosegli cilje na področju biotske raznovrstnosti, ampak povedati moram, da se komisija zaveda, da akcijski načrt sam ne bo dosegal cilje, kajti dejansko je treba ukrepati širše. Poglejte si samo cilje 2, 3, 4, 5 in 6. Gre za prispevek, ne pa za univerzalno rešitev. Še eno vprašanje, ali bomo imeli dovolj politične volje, da dosežemo te cilje, ali bomo več pozornosti namenili temu, Akcijski načrt ima 15 ukrepov, če jih preštejete, ima še več kot 100 pod ukrepov. Večino naj bi sprožili 2017 in jih dosegli do leta 2018. Želimo si zagotoviti hiter napredek, kar zadeva izvajanje in menimo, da je ta akcijski načrt zelo pomemben in to predstavlja pomembno podlago za politiko o biotski raznovrstnosti. Po mojem mnenju ne bo šlo samo za spodbudo, to bo spodbudilo tudi politično voljo in podporo, če upoštevamo ta akcijski načrt. To ni izdelek GD za okolje, šlo je za projektno ekipo, ki je vključevala tudi podpredsednika Katajnina in prvega podpredsednika Timmermansa. Po našem mnenju ni nobenega dvoma, da bi imeli dovolj politične volje za to. Komisija je zavezana temu in prepričani smo in upamo, da bodo države članice tudi tako zavezane. Ali bo akcijski načrt upošteval specifike držav članic? Gospod Grabrand je zastavil to vprašanje, kako bo komisija zagotovila, da bodo države članice sprejele ta akcijski načrt in tudi druge skupine deležnikov. Seveda, kar zadeva specifične vidike, o tem bomo še govorili, zato bomo imeli dvostranske dialoge, zato sodeluje tudi odbor regi, ki bo predstavil lokalni in regionalni vidik vsega skupaj. In to bomo seveda storili. Zdaj pa še sprejemanje zavest strani držav članic, preverjanje pregleda ustreznosti je bilo izvedeno in po našem mnenju akcijski načrt rešuje ta vprašanja, ki so bila zapisana o tem, zato nismo zaskrbljeni zaradi tega. Po našem mnenju bodo vsi to sprejeli in veliko seveda časa in energije bomo namenili temu. Sem skoraj pri koncu. Nismo govorili o specifičnih ukrepih, Na hitro želim še na nekaj odgovoriti. Vprašanje Gerbrandi, vprašanje zaščitenega gozda na Polskem. Prosili so nas, če nam lahko povedo več o sečni tam. Povem vam lahko, da so polske oblasti odgovorile na mnenje v zvezi z sečnjo v tem gozdu. Polske oblasti so zavrnile obtožbe strani komisije, naj ne bi kršili členov iz eh, direktiv o habitatih in pticah. Zdi se, da oblasti ne nameravajo sekati, nehati sekati gozda na teh območjih in ko bo komisija analizirala ta odgovor, bomo sprejeli naslednje korake. Kakor veste, smo zdaj v koraku pred morebitno napotitvijo na sodišče. In še vprašanje gospoda Hauteme. Travišča, občutljiva travišča, države članice odločajo o tem. Vprašanje je, ali je mogoče odzeti to imenovanje. Tehnično je to mogoče, če je bilo travišče prej opredeljeno kot občutljivo, je to mogoče, ampak samo v specifičnih primerih. Naprimer, če obstajajo okoljske prednosti, naprimer sekvestracija oglika. To je bilo vključeno v prakse zelenitve v SKP. Kot komisija upamo, da bo več travišč imenovanih. Po našem mnenju bi morali vsa ta območja označiti kot trajna, seveda razen če pride do napake. En pod ukrep je namenjen prav temu. Poskusil sem rešiti in odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala. Uh, Hvala lepa za to obsežno predstavitev, ki mislim, da je bila potrebna. Kaj ti dobili 145 vprašanj poslancev odbora? In vi upam, da so kolegi dobili ustrezne odgovore, pa vseeno seveda dobijo besedo. Da lahko zastavijo dodatno vprašanje, podajo kakšno pripombo, če želite. Gospod Florenc, gospod Dorfman, gospa Kadenbach. Gospod Demis Maker, seveda, potem v drugem krogu pa se lahko vrnemo na tiste, ki niste zastavljali vprašanj. Florenc, prosim. Hvala lepa komisiji. Resnično ste se potrudili in poskušali ustrezno odgovoriti na vprašanje. Poskušate vplivati pozitivno na razvoj programov Nature v Evropi ima no, pa težavo, sem na koncu verige, sem kmet, ki mora vse skupaj prebaviti, pozitivne in negativne stvari. In tudi direktivo o habitatih sem že si ogledal, nimam težav s tem, da bi bil razvajen, naprimer. Ampak nekaj temeljnih stvari pa je, ki nas skrbi, naprimer pojem varnega ohranjanja stanja. Pogosto se omenja volkove, jaz bom pa omenjal kormorane. V moje države, pa tudi v Avstriji in nekaterih drugih državah, je bila to čista katastrofa. Katastrofa. Dejali so, da lovci lahko posežejo, ker je kormorano veliko. Dobro, ni šlo za lovce, v bistvu je šlo za ribiče. Potem pa je organizacija za varstvo okolja šla pred sodišče in potem je spet tri leta trajalo, da smo dobili sodbo. Torej, opredelitev varnega, varne ravni stareža mora biti bolj natančna za vse. Nečesa ne sme biti, da bi mi v Bruslju bili soodgovorni za to, da tisoče ribiških podjetij izgublja svojo osnovo za življenje, zato ker kormorani kradejo ribe. Ko vidite, da je torej ribnik prazen, ne morete kaj storiti. Potrebno je nekaj storiti, enako velja tudi za opredelitev volkov. Ravno soboto na švedskem sem spet spregovoril o tem varnem staležu vlada na švedskem je podala dober predlog, takšno je stanje, ker je staražo vokov, potem pa komisija ravna na čudno račun, ne, to ni tako, to bomo uredili na novo, potem je prišlo do spora med vlado in Evropsko komisijo, rezultat pa je bil ta, da vokovi na švedskih področjih severnih jelenov rečijo, to populacijo. Finančno to sploh ni tako dramatično, vendar pa tako so razdrobljeni ti severni jeleni zaradi vokov, da jih potem sploh ne morejo več zbrati, ker pač se razkropijo tudi na 50 km. Resnično potrebno nekaj storiti, kaj ti jasno je, da moramo povedati, da je to tisti varen tista varna raven staleža. Potem mora, mora še kdo povedati, kaj lahko računamo in če se ne. Veliko je vrzeli, ki jih je potrebno zapolniti. Pomembno je, da vključimo kmete, seveda ni potrebno ustreči jim pri vsem, ampak potrebno pa jih je vključiti. V nekaterih državah je to dobro tudi pri meni v moji državi je to dobro, vendar pa kar se tiče očkodnin, tukaj pa ne boste pridobili nobenega kmeta na svojo stran, kaj ti zgubljene živali so načeloma vrednejše kot te vsote, ki jih dobijo, tako da si moramo to bolj podrobno gledati. Boljša bi bila preventiva, to bi živino recimo veliko bolj pomagalo. je bilo najpomembnejše, kar sem želel povedati. Spoštovana komisija, niti enkrat niste omenili, da morajo imeti kmete tudi denar za preživetje. Tukaj še en kmet, basva kmeta. Kmet mora imeti tudi nekaj denarja na koncu meseca. Tri leta zapored pa je bilo mleko cenejše od mineralne vode. Kako pa naj potem kmeti izvajo dobro mišljene programe? Če ni denarja, ni denarja. Zdaj ne želim spodkopati programov, ampak pri vseh teh programih moramo upoštevati, da ta nora kmetijska politika je nora. Proti temu se morate boriti, sem na vaši strani. Thank you very much, Mr. Florence. Next uh, speaker. Hvala lepa. Gospod Florence, da pa gospod Dorfman. Hvala lepa. Naj nadaljujem tam, kjer je ravno kar končal kolega Florence. Vtis imam, da imamo pri flori in fauni, pri direktivi, saj je zapisano, da obstaja zaščita, v praksi pa tega ni. Kar Heinz Florence je podal nekaj primerov, kormorani, lahko bi govorili tudi o vidrah, pa vokovih. To so živali tudi podgane, ki v veliko delih Evrope so bile pred izumrtjem. Pa je potem evropsko posredovanje nekaj prineslo, ampak zdaj smo šli predaleč. Neko določeno prožnost bo potrebno pokazati tudi v zakonodaji, ko bomo rekli, dobro, sedaj je stalež stabilen, bomo morali nekaj storiti. Na papiru je sicer to dano, ampak če vidimo, koliko vrst je dejansko v zadnjih letih bilo premeščenih v druge kategorije, potem lahko rečemo nič. To se spoh ne zgodi. In sedaj, dragi volk, volkovi, vemo, pred dvema dnevoma smo imeli tudi zasedanje odboru regije in vedno slišimo isto strani komisije, da imamo možno kohabitacijo, sobivanje med kmetijstvom, gorskim kmetijstvom, pa živinorejo in volkovi, vse je lepo. Bom brutalno povedal, tole sobivanje je ravno tako možno kot sobivanje ljudi in podgan v mestu. To je tudi teoretično možno, ampak je težko. Imamo primere v Nemčiji, da je populacija vokov, če ne bodo posedovali in poseg de facto v veliko državah ni možen, se bo podvojila v treh, se bo treh letih podvojila populacija vokov. In seveda bo potem moteno naravno ravnovesje v določenem trenutku, ko bodo pojedli ovce in koze, ravnovesja ne bo več. Če se pogledamo specifične razmere, govorim tudi o državi, odkudar prihajam iz gorske regije, kjer imamo eksten, kjer ne moramo imeti ekstenzivne pašere in seveda potem ne moramo imeti dvojnih dejavnosti, se moramo odločiti za to ali ono stvar. Imamo pač ovče in kozerajo. Kar se tiče bioraznolikosti, imamo v Italiji kar nekaj tisoč volkov. Tretjina do polovice teh volkov je križancev s psi po ocenah. To ni več srednjeevropski volk, to je hibridna populacija, ki se skupaj še oteži in to sploh nima več opravka z varovanjem volkov kajti ta hibridizacija se bo še nadaljevala. V Italiji bomo imeli večino hibridnih volkov, kajti križa se s psi zelo pogosto in potem imamo hibride. Kaj to prinaša? Mislim, da moramo razumno razmišljati o stvarih, kaj je smiselno in kako lahko zagotovimo razumno sobivanje med potrebo kmetijstva, tudi gorskega. in prispevek gorskega kmetijstva k bioraznolikosti in kaj dosežem, če sedaj po vsej Evropi želimo uvesti vokove. Koliko več bioraznolikosti bo imel in koliko manj pa jo je tudi bo zaradi ravno vokov, ko izginja gorsko kmetijstvo, naprimer. Potem verjetno bomo imeli kakšnega volka več, pa pa kakšna druga vrsta izginila. Hvala. Eh, ja. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kadenbach. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za predstavitev in za izčrpne odgovore na naše vprašanje. Tudi strukturno je bilo prijetno to spremljati. Dopolnilo. Opraševalci. Žal mi je, da tega niste omenili v odgovorih, to, kar dobro omenili ste, ampak morda bi lahko o tem še malo bolj podrobno spregovorili. Potem pa še ena točka. Ne strijam se z vsem, kar sta dejala predhodnika. V spodnji Avstriji sedaj veliko razpravljamo o vidrah, pred nekaj časa smo o bobrih. Mislim, da te problematike ne moremo kar tako pomesti pod preprogo. Gre ne samo za naravno vprašanje, gre za spremanje območja Natura 2000. Seveda prizadeti so kmeti, delno pa tudi lovska skupnost. In ti imajo tudi močne lobije, so močno zastopani v medijih. Po drugi strani pa imamo okoljevarstvenike. In sedaj smo torej v nekakšnem položaju, ki pogosto, potem tudi brez znanstvenih dognanj, poskuša doseči določene cilje. Imeti moramo jasna pravila, jasna navodila tudi strani komisije. S tem bi lahko to vsaj delno izboljšali. Kajti sedaj se na pritisk javnosti iščejo polovičarske rešitve, pa ne bodo to vrzeli, to lahko tako imenujemo, ali prožne interpretacije logističnih možnosti. In to potem stvari oteži. Določene regije so bile izjeme, slišimo, tam so našli možnosti za ukrepanje. Zakaj pa to pri nas ni možno? resnično prosim, da bi glede na različne interese imeli jasna navodila in se jih potem tudi odločno držali, da ne bi širili teh vrzeli. Hvala lepa, gospod Demesmeker. Ja, thank you well. Um, ehm, Ogikvil, da komisija. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil komisiji za zelo podrobno predstavitev in za odgovore na vprašanje. Jasno je, da ste se potrudili in želite odgovoriti na vsa naša vprašanja. Nekaj vprašanj je še ostalo. Naj začnem s tem, da povem, da imamo visoka pričakovanja od tega akcijskega načrta. Še prav posebno, da bodo smernice boljše, kar se tiče Nature 2000 in kar se tiče izvajanja. Akcijski načrt je torej korak naprej. Vendar pa na koncu koncev je seveda potrebno ugotoviti, lahko dosežemo cilje za biotsko raznovrstnost do 2020. In komisija mora priznati, da bo potrebno sprejeti še več ukrepov. To, kar imamo, ni dovolj. Ker je tako, mi ni popolnoma jasno, kako namerava komisija podpreti in spodbuditi nadaljne ukrepe in kaj se bo zgodilo po 2020. Biotska raznovrstnost je vprašanje, ki po opredelitvi sami zahteva dolgoročno strategijo in okrepanje. Mi smo pa ujeti v finančni okvir in delovanje, ki je precej kratkoročno. To je seveda pomankljivost. Vseeno pa mislim, da moramo premisliti o naši viziji, kako lahko oblikujemo našo strategijo dolgoročno gledano. Naprimer, nekateri, nekatere točke, ki sem jih sam izpostavil v poročilu, zelena infrastruktura, omrežje DNG, In mislim, da ni pravih otipljivih predlogov. Ponavljam se, uvira nas kratkoročnost. Mislim, da moramo premisliti o našem pristopu in se bolje pripraviti. Poskušati bo treba imeti bolj zeleno infrastrukturo zagotoviti večjo povezljivost. Enako velja tudi za opraševalce. Opraševalci so nekaj, kar za nas ni prednostna naloga, se zdi, pa bi morala biti. Tega se je potrebno lotiti celovito. In tudi tukaj potrebujemo bolj dosledne ukrepe, bolj koherentno vizijo in zavedanje, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Torej, rad bi spodbudil komisijo, da nadaljuje s svojim delom na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Flanagan. Um, Hvala lepa. Specifično področje, o katerem ste govorili, pa mislim, da je to najpomembnejše iz mojih izkušenj, kar se tiče direktive o habitatu in pticah, da imamo ljudi na svoje strani in to je komunikacija. Strijam se, z varovanjem. To je ključnega pomena. Naša prihodnost je odvisna od tega, ampak če se ne boste posvetovali z ljudmi vnaprej, potem nam lahko spodleti. In kar se tiče direktive o pticah in habitatu, na Irskem tega posvetovanja ni bilo. Kaj se je zgodilo? Oblikovali smo območje na hitro, kolikor hitro se je dalo, ne da bi si ogledali podrobnosti, ki bi se jih morali bili ogledati. In potem smo prišli do razmer, v katerih smo, ni bilo komunikacije. Torej, vaše zemljišče, na primer, je označeno za nekaj in ni. Več imenovano tako, kot je bilo šest let v nekaterih primerih. Naprimer, nekega hrošča smo stotine let imenovali kot eh, hrošča, ki prihaja z našega moča. Sedaj pa ljudem govorimo, da ne smejo več početi ničesa in imenujemo tak, tega hrošča drugače. In to se je zgodilo tudi drugje. V določenem primeru je kmet, ki je 70 let počel isto, izvedel za direktivo, ko je prišel policist in mu povedal, da če bo še naprej počel to, kar počne, da ga bodo aretirali in bi lahko celo dobil kazen treh let v zaporu in tudi pol milijonov evrov kazni. Torej komunikacija. Ni bilo prava komunikacija, mislim, da se strinjamo kakšna je težava s komunikacijo s komisijo in EU? Verjetno bi se bilo tako enostavno, če bi rekel, da je vse vaša krivda. Ne, ni bilo. Naša vlada je to želela napetiti vam. Težava pa je bila v tem, da se niso posvetovali z nami. Posvetovanja, ki so bila zadena, so tako kot pri na lokostrovskem tekmovanju, torej niso bila prava posvetovanja. Tako da se je potrebno z tega nekaj naučiti ravnanje z lokalnimi organi. Mi nimamo lokalnih regionalnih organov. Edine regionalne organe imamo, so, ki jih imamo, so tisti, da, ki smo jih spostavili, zato da sedaj dobivamo sredstva od EU in potem je eno moče revno še od drugega. Kaj je potrebno sedaj? Potrebno je spostaviti stik z našim parlamentom, imamo odbor za evropske zadeve, to je potrebno storiti, ampak žal se odvija takrat, ko smo v Strasburu ali ko smo tukaj, ko bi naj bili tukaj na odboru, na sestanku odbora. Naj bi bili pravim, ker nas ni prav veliko. Torej, komuniciranje je pomembno. Zaradi pomankanja ustrezne komunikacije smo zaradi tega primera torej, imeli velike težave, ker se z njimi nismo posedovali, ker se z njim nismo pogovorili, je potem to pomenilo spor s policijo. Policija sicer običajno ni oborožena, ampak takrat so morali biti oboroženi, ker je prišlo do takega konflikta. Ni smel nek med hoditi po njegovi cesti. E, morali ga so ga celo nesti do svojega zemljišča. Torej, kaj lahko storimo? Ne moremo kar naprtiti nečesa nekomu. Potrebno je to storiti bolj delikatno, se pogovoriti z ljudmi, sicer se vam bo to vrnilo kot bumerang. Poglejte, vegetarijanec sem. Floro in fauno cenim, vem pa, kaj se dogaja pri meni in potrebno je prisluhniti ljudem, ko govorimo o ogroženih živarskih vrstah in vemo, kako delikatno vprašanje je to, tudi sam vem, vendar pa je potem še ena ogrožena vrsta in to je človeštvo. Tam, odkudar prihajam, to ni pretiravanje, to ni samo govor, to je dejstvo na Irskem imamo nacionalno organizacijo za parke in divjad. In skrajšalo se je to, mm, ni ljudi zahodno očeno in to je skupni imenovalec tega, ko ni posvetovanja. Koherenca s socialnimi ekonomskimi cilji. Tu nam je spodletelo. Moje države se osredotočamo samo na okolje ne zahtevam, da se manj osredotočamo na okolje, zahtevam pa, da se osredotočamo tudi na pravice ljudi. Potrebno pa je upoštevati socialne pravice prebivalstva, ki. pridelujejo naravne dobrine. Imeli smo tudi primer, da so rastline, ki so skušali zavarovati, pa jih prej stoletja ni bilo potrebno. Da so potem morali zakonodajo na tem področju spremeniti, pa spet zaradi tega, ker se z ljudmi niso pogovorili. Potem pa tudi veliko kmetov na obaljnih področjih je tudi majhnih ribičev. Torej, tudi ribiška politika je tukaj pomembna. veliko bolj smiselno bi bilo to zakonodajo narediti bolj berljivo. To, da se zdi, da je beseda okolje varstvenik umazana beseda, to nas lahko skrbi. Vendar pa seveda to se je zgodilo zato, ker se niste pogovorili z ljudmi že vnaprej. Strinjam se z direktivo o pticah in habitatih, vendar pa z ljudmi se je potrebno pogovoriti, potrebno jih je pridobiti na svojo stran in jih upoštevati, kajti tudi ljudje so občutljivi in vedno manj jih je tam, odkuder prihajam in ko bodo izginili. Kdo bo pa potem obdeloval zemljo? Ste vi, bo to služba za divino in parke svojih džipov? Ne, mi. Če nas ne boste imeli na svoji strani, se to ne bo zgodilo. Poskusite nas pritegniti na svojo stran. To je skrivnost vsega. No. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Auken jeg taler dansk. Øh, jeg vil også gerne sige uh, tak. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila komisiji za zelo temeljito opravljeno delo pri odgovarjanju na vprašanja. Vendar pa težava je še vedno ta, da se vsega tega ne jemlje dovolj resno v državah, članicah. denar, ki bi ga lahko uporabili za projekte Nature 2000 in za bioraznovrstnost, se ne uporablja. Morda je to obžalovanje vredno, vendar pa nič več. In veseli me, da je komisija spregovorila o tem vprašanju. Primer Polske, Bjavo Vježa, gost. Da pa to je prepozno eno najpomembnejših področji za biologsko raznovrstnost po, eh, v Evropi se uničuje. Ker se tega ne upošteva. Dvoje pa bi lahko storili najprej. Ostrezno spoštovanje zakonodaje in potem tudi dejstvo, da bi komisija posredovala, ko se predpisi kršijo. In drugič, ustrezno financiranje del tega ustreznega financiranja pa bi bila sredstva, ki se namenjajo za druga politična področja. Veliko jih je, pravimo, da bi potem lahko namenili sredstva, da se morajo uporabiti za Natura 2000, za biotsko raznovrstnost na splošno. V zadnjih nekaj letih pa imamo težave, naprimer s ticami na nekaterih področjih, ki jih je zmerom manj. Nekaterih tudi sploh ni več na podeželju. Seveda bi rada, da bi moji vnuki vedeli in poznali te ptice, jih videli, pa ne vem, če jih bodo. Tudi konvencija Združenih narodov je izpostavila pomen zelo raznovrstne narave. To ni samo vprašanje luksuza, ko lahko razpravljamo o tem, ali bi imeli ali ne volkove. To je malo čudno, ne? Kajti v starih časih je bilo jasno, da narava obstaja. Smo naravo ščitili, sedaj pa plačujemo ljudem, da ščitijo naravo. No, kakorkoli že tako je. Mislim pa, da si moramo ogledati celotne ekonomske razmere, podnebne razmere, vse to. Zanima me, da je komisija o tem spregovorila. To je boljše, kot smo imeli v zadnjih letih, vendar pa potrebujemo še mm, malo bolj urejene zadeve, kar se tiče financiranja in spoštovanja zakonodaje in komisija mora uporabiti orodja, če seveda to želijo, ki jih imajo na razpolago. Hvala lepa še kdo. Da, prosim. Gospod Hojzling. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte noch mal, äh, Herr Dorfmann ist hier. Hvala lepa. Dorfmana žal ni več tukaj zaradi razprav v kovih, o tem veliko govorimo da pa to se veliko kot očita eh, zakonodaji Natura 2000. Imamo nekatere vrste, ki se nasplošno množijo bolj kot pred leti. Črna štorkla, vok. Da pa to moramo gledati celovito. Imamo nekatere vrste, ki jih samo kažemo, ki se dobro množijo, vendar pa smo se tudi zelo angažirali. Po drugi strani pa ne vemo, množičnega upada biotske raznovrstnosti, pada vrst na podeželju. To je tista glavna težava, zato moramo poskrbeti. In v zadnjih 30 letih smo v moji regiji 95 odstotkov ene dvostic izgubili. V svet pa samo govori o volkovih, vidrah in bobrih, in drugih živalih pa ne. Mi smo tudi razpravo o ekoloških prednostnih področjih in to se mi je zdela zanimiva razprava. Da bi torej pet odstotkov imeli teh zavarovanih ekoloških področjih, kjer se potem tudi ki mi je največ uporabljala. Zdi se mi, da če bi na taki točki dovolil na teh majhnih površinah, potem bi bilo to sramota, kajti potem se to ne more več imenovati ekološko področje. Potrebno se bo torej ukvarjati uh, še z drugimi eh, težavami, ki so veliko teže kot eh, pa to, o čemer smo sedaj govorili. Hvala lepa. Yes, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Če ni nikoga drugega, se pa vrnemo na komisijo. Da povzame, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa sem poslankam poslancem za pripombe. Nihče ni proti temu akcijskemu načrtu. To se mi zdi, morda na vsak področji nismo storili dovolj. Vendar pa naj najprej povem tole gospodu Florencu. Nekaj lahko povem. Spoštujemo razmere za kmete na splošno vemo, da so težave resne, naprimer cena mleka, to nima povezave z Naturo 2000, vendar pa razumemo, da v preteklosti in tudi sedaj se Naturo 2000 lahko obravnava kot nadaljne breme. In govorili ste o teh problematičnih vrstah, kormoranih ste govorili, enako velja, lahko velja za vidre, bobre in tako dalje če so povzročili katastrofo v nekaterih primerjih, kot ste omenili, potem so potrebni ukrepi, da pojasnimo, kaj lahko storimo. Nekatere vrste, ki so bile ogrožene, sedaj niso več. To velja za torej vidre, bobre, okove in lahko potem tukaj našo politiko nekoliko spremenimo, vendar pa Naj povzamem. Potrebujemo jasnost in usklajevanje, kako ravnati s temi vprašanji. Nekaterih primerih vrste in primerki niso razlikovani, kot da bi vsak primerek morali zavarovati, zato da bi zavarovali vrsto. Ne, ne, ne gre tako. Na katerih področjih imamo dobre prakse, druge pa slabe. Obstaja pa vprašanje, ki je običajno slaba praksa. To je krivda Brusla. Da, res je, morda ima komisija veliko napak naše zakonodaje, vendar pa vprašanje, kako se to izvaja, kako se uveljavljajo izjeme, je pogosto lokalno, regionalno, nacionalno vprašanje, ne pa nekaj, kar uveljavlja Brusel. Švedske volkovi. Sveda tukaj smo tudi kot komisija lahko dejali, da ni potrebno samo upoštevati trenutnega števila volkov, temveč tudi genetsko sliko, ker prihaja do veliko eh, neustreznega genetskega mešanja. Gospod Florent, nisem pa neposredno govoril o tem, da morajo kmetje imeti seveda ustrezno plačilo. Hvala pa sem o očkodninah, ki bi jih morali dobiti zaradi izgube prihodka na tuže 2000. Seveda to je vključeno, to želimo vključiti tudi ustrezno plačilo za kmete. Veliko krat ste dali, da je prožnost na papirju praksi pa ne. Točno zato potrebujemo te smernice. To, kar imamo tukaj, je, da imamo zakonodajo, napisano na listu papirja in je dovolj prožnosti, če to preberete. Imamo pa kar nekaj primerov. Naprimer, primer gospoda Flagnagana, kjer prožnosti ni bilo, to je bila slaba praksa. Vstajajo pa tudi primeri, kjer smo zadeve rešili boljše. Kar se tiče volkov, okovi, ljudje, podgani ljudje, okovi. Ljudje ne gledajo na okovi in podgane na isti način. Ročni ljudje ima okove radi. In seveda se sploh ne zavedajo tega, da lahko okovi povzročajo tudi države na podeželju. Moramo pa vedeti, da obstaja veliko zgodb po uspehu v Evropi. Potrebno je spostaviti pravo ravnovesje. In to naj ne bi bilo na račun živine kmetov. Vokovi pa upravljajo ekološko funkcijo. Ne gre za to, da imamo pravo število vokov in da bodo potem izginile druge vrste. Ne, imamo tudi cikle predvidljivosti, ki lahko izboljšajo celotni ekosistem. Nimamo informacije o hibridizaciji, ki ogroža vokove. Seveda prihaja do križanja s psi vendar pa koliko smo obveščeni, take ogroženosti ni, da vokov ne bi več bilo. Opraševalci, gospod Kembach in tudi gospod Temes Maker sta o tem govorila, naše delo v opraševalcih se bo nadaljevalo. Z Gideagri in Gidesante sodelujemo, kako bi se tega vprašanja lotili najbolje, saj je to zelo pomembno vprašanje. Potem gospod Kembach razlike med regijami. Da, res je. Poznamo kar nekaj primerov, ko imamo dobre prakse, pa tudi slabe. Želimo porabiti dobre in usklajevati ne samo smernicami, temveč tudi z dvostranskim dialogom. Me pa veseli da imate visoko pričevanje glede smernic, gospod Demesmaker. Tudi mi zavedamo se, da ni dovolj, da imamo glede samo angliščino na naši spletni strani. Potrebno je imeti vse jezike, sodelovati z nacionalnimi in lokalnimi organi za rešitev teh smernic. Kar se tiče ciljev za biotsko raznovrstnost 2020, to je velik izziv. To je do 2020, pa še nismo na pravi poti. Akcijski načrt bo pomagal, vendar pa vseeno. Zelena infrastruktura je eden od prispevkov, ki gre prek omrežja Nature 2000, potem pa še eno orodje, ki je lahko koristno, to so smernice, kako upoštevati storitev na področju ekosistemov. Katere države to že upoštevajo v nacionalni zakonodaji in to lahko stori veliko, da se spremeni tudi družba. Po 2020, kaj, kaj pa potem? To ni vprašanje samo za Evropo, to temveč je bolj globalno vprašanje. Imamo globalno strukturo, nekaj ciljev imamo in skušali jih bomo doseči, verjetno ne bomo vseh dosegli. Potrebno pa bo začeti razmišljati, kako razviti globalno strategijo za biotsko raznovrstnost po 2020 da ne bomo ponavljali samo ciljev, ki jih na koncu ne dosegamo. Temu namenjamo predvsej pozornosti. Gospod Flanagan, vaši primeri kažejo, česar ne bi smeli početi. Najboljši pristop za kmete bi bil. Čestitke dobro, delo ste opravili, narava se vrača sedaj pa ne morete več početi teh in onih stvari zaradi mm, omejitev. To je slaba komunikacija in to posti veliko prask, ran in nezaupanja. In tega vidim veliko. V nekaterih državah imamo potem nekakšne lokalne ambasadore, ki so spremenili podobo in razmišljanje. Seveda, nekatere omitve bodo morale obstajati, ne moramo vsega spremeniti, če želimo dodatno varnost in zaščito, vendar pa dialog pomaga. Vemo, da se moramo pogovarjati z ljudmi. Ne moramo pa iti vsako lokalno skupnost Evropske unije. Mi kot komisija. Ni nas dovolj. Moramo dobro sodelovati z državami članicami in zato cenim sodelovanje z odborom regije in z vami, poslankami in poslanci da resnično začnemo s pravim dialogom, ki bo gradil na zaupanju. Vključiti moramo vse, okoljevarstvenike, kmete. Posod nam ni spodletelo, ponekod nam je, zato nam je žal. Gospa Auken, potreba po spoštovanju zakonodaje. Da, zato želimo strezno izvrševanje akcijskega načrta in potem tudi prihodne SKP, seveda imamo trenutno namenjena sredstva, prihodnost SKP pa se bomo še pogovorili. Blažitev podnebnih sprememb, vse to je pomembno, storitev ekosistema, vse to je pomembno, ne samo zaradi Nature 2000. Gospod Hojzling, prav imate, da se ne smemo osredotočati samo na tiste vrste, ki se širijo veliko vrst. Še vedno izgublja na populaciji in seveda tukaj prihaja postopno do sprememb. To je včasih celo neopazno. Torej, 2000 tega ne rešuje posod, vendar pa želimo vsaj zmanjšati tveganje za nekatere vrste. In potem ne na zadnje. Hvala lepa za vašo vizijo za prepoved pesticidov na kroško zaščitenih območjih. Mislim, da je jasno, da pesticidi tam nimajo kam iskati. Hvala lepa. Uh, hvala lepa za to razpravo. Vsi, ki ste sodelovali, hvala lepa komisija, gospod Gado Rosa. Tako, to je sedaj zadnja točka našem dnevnem redu kljub temu pa. Mislim, da bomo imeli še priložnost o tem spregovoriti z gospodom, da ga dorosa se lahko o tem zasebno pogovorite. Prosim. Uh, uh, uh, naslednji sestanek, naslednji teden v Strasburu. potem pa 21. in 22. na redni sestanek v Bruslju. Hvala.